Okay, we are going to start the meeting tomorrow, today. Pozdravljeni, bomo začeli s stankom. Manj ljudi je tukaj kot eh, včeraj. Eh, prav ste uganili tisti, ki ste tako napovedali. Eh, mogoče zaradi koronavirusa ni take udeležbe. No, gremo kar na prvo točko, sprejem dnevnega reda. Če ni pripomb, je dnevni red potrjen, tudi posebnih sporočil nimam, razen tega, da imate v svojih dosjejih tudi poročilo z delegacije v Madridu, um, kop, eh, ki je potekal v decembru. No, eh, postopek je povsem običajen, poročilo o delegaciji imate v dosjeju. Eh, gospod predsednik, samo nekaj o včerajšnjem zasedanju. Rada bi samo obvestila člani tega odbora, da eh, karkoli boste eh, sporočili, ni treba kričati. Včeraj so nekateri člani prav upili na gospod Thunberg oziroma na Greto Thunberg in mislim, da to ni bilo spoštljivo do tega parlamenta. Mislim, da lahko um, na lep, miren način uh, in demokratičen način izrazimo svoje mnenja, brez kričanja. E... Si... Si vous pensez à, à, à la même personne que moi Dobro, no, Če imate v mislih isto osebo kot jaz, potem uh, vemo, da ta oseba ni na pravem mestu. Uh... Eh, nadomeščala je ta oseba Jute Gutland. In eh, Silvija Sardone ni sprejela tega mesta eh, oziroma te funkcije, ki so jo zaupali. Ni tolmačenja, pravijo nekateri. Bom pa po angliško povedal. Silvija Sardone ni bila včeraj na pravem mestu, usedla se je na sedež Jute Guteland. To ni eh, po postopku, ni bilo ustrezno. In dobro, včeraj smo to dopustili, zato ker nismo hoteli kot parlament narediti slabega vtisa. Eh, hvala Jute, ampak seveda bomo. Eh, poslali sporočilo vsem zadevnim osebam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vstal se bom zato, ker je to, kar bom sedaj povedal, zelo pomembno. Način, kako se nekdo uh, izraža, je stvar vsakega posameznika. Silvija Sardone pač govori tako. Ampak eh, kar je hujše, je eh, bilo vaše obnašanje, ko je eh, gospa Sardone zaključila svoj prispevek. Vi ste zaključili ta njen prispevek z bla bla bla in to je nesprejemljivo, še prav posebej do Silvije Sardone, ki je ženska in to mislim, da je v nasprotju z spoštovanjem temeljnih pravic. Thank you, any other speaker? Hvala, še kdo? Če ne, bomo pa kar začeli z glasovanjem. No, pred glasovanjem vam moram še nekaj povedati. Sicer eh, priporočila koordinatorjev, ima kdo kakšen komentar? Če ne, potem bomo pa res začeli z glasovanjem. Okay, so let's start. Dobro, začnimo. Amandma 38, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Drugi del 41. predloga, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40, za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48. drugi del. Želite preveriti prvi del? Prav. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ja, zdaj gremo na DV6. 49 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, mislim, da je bilo zavrnjeno. Predlog spremembe 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa glasovanje v svežnju o preostalih do 22, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, želite preveriti? Oprostite, predsednik. Eh, samo preverila bi, ali je treba sploh glasovati o DV6. Mislim, da smo to preskočili. Prav imate. bomo še enkrat. Eh, Deve šest. No, 49. Kdo je za? To je za DV6, 49. predlog spremembe. Eno vrsto smo preskočili. O DV6 smo glasovali. It's okay yeah, for you. Okay. So let's start uh, again with DV6. No, še enkrat, DV6. Se strinjate dobro. DV6, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 49. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasovanje v svežnju za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani sprejeto. 52 za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. DV7 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 in DV8 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. Gremo kar naprej na 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, deve ena, za, proti, vzdržani, sprejeto, 25, za, proti, vzdržani, sprejeto, deve dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, 26, za, proti, vzdržani, sprejeto, 26, za, proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti, vzdržani, sprejeto. devet tri za, proti, vzdržani, sprejeto. sedemindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. osemindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. devetindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. dve za, proti vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3, 4, 5 v bloku za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. DV4 za, proti, bomo preverili. DV4 preverjamo. Glasujemo. DV4. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. DV5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Mm, kar glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke celotni ekipi. Torej, ta dosje lahko gre na plenarno zasedanje. Zdaj pa drugo glasovanje in sicer gre za strateški pristop do farmacevskih sredstev v okolju. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis dve za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti bomo preverili. 91 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 92 za, proti, vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 94 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani sprejeto, 105 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani. Sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani. Sprejeto. 122 za, proti, bomo preverili. Predlog spremembe 122 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 123 do 125 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Rejected. Zavrnjeno. 126. 126, kdo je za? Proti? Bomo preverili še tega. 126 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 132 za, proti, vzdržani sprejeto bomo preverili 132, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej na kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto, 144 za, proti, vzdržani, sprejeto, 145 za, proti, vzdržani, sprejeto, 146 za, proti, bomo preverili. 146, 146, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo še tega. 147, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 170 za, proti, vzdržani sprejeto, 171 za, proti, bomo preverili. 171. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 je bil umaknen. 100. 81 do 189 v bloku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto dvainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 193 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 194 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 195 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 199 za, proti, vzdržani. Sprejeto, po mojem, ampak preverimo. 199 glasujemo. Yeah, ja, Sprejeto. 206, kdo je za, proti, zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, 201, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 203 do 205, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 204. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 208. Ja, ta postane brezpredmeten, tako da kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 16 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto, 229 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 237 za, proti. Bomo preverili. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Glasujemo. Dejansko je bilo zavrnjeno. Zdaj smo pri 238. Kdo je za, proti? Bomo preverili še tega. 238. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 239 eh, do 248, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 za, proti, vzdržani. Preverimo. 242, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 243 za, proti, vzdržani. sprejeto. 244, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245 za, kaj meni ELS, ste proti? No, lažje mi je, če pokažete svoj znak prej. Zdaj smo pri 245, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prosil bi za več discipline na desni, na moji desni. Eh, ne mislim glasovalne discipline, ampak eh, disciplino pri govorjenju. 246 in 247, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 za, proti. Preverimo, mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak vseeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. 258, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. Trintrideset za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, bomo preverili. Predlog spremembe 42, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, kompromis 23 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti. Bomo preverili 51. Ne, ne, ne. No, ampak dobro, lahko preverimo, glasujemo rejected. Vote is closed. Yeah. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52, kdo je za? Proti. Preverimo tudi tega. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 do 55 za proti, vzdržani sprejeto, 56 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 24 za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani bomo preverili. 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. petinšestdeset, štiriinšestdeset postane brezpredmeten, tako da smo pri petinšestdeset za, proti, bomo preverili petinšestdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. prosim, če malo dlje ohranimo eh, rezultate na ekranu, ker jih ne vidijo vsi člani tako hitro. No, zdaj smo pri 66, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 25, za, proti, vzdržani sprejeto, 71, za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili. 71, eh, konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa eh, so rezultati dovolj časa na ekranu, tako da nikomor ne more uiti. 72 za, proti, vzdržani sprejeto, 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 74 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 75, 75 za, proti, vzdržani, bomo preverili, predlog spremembe 75, mislim, da potrebujem kavo. I can anticipate this. Vote is closed. Konec glasovanja. Prav sem imel, sem že vnaprej rekel, da bo sprejeto. Zdaj pa 76 za, proti sprejeto. Pa še glasovanje v celotnem mm, besedilu z izglasovanimi spremembami. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke vsem poročevalcem. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. Dobro. Pričnimo. And we move to Naslednja točka ni tako obsežna, gre za pesticide oziroma fitofarmacevtska sredstva. Predvidena je izmenjava mnen z Evropskim računskim sodiščem. Torej, z Evropskim računskim sodiščem. Predstavnik eh, računskega sodišča je gospod Samo Jerep. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora Envi, hvala za priložnost, da lahko predstavimo posebno poročilo o fitofarmacevskih sredstvih. Na štiri dele bom razdelil svoje poročilo, zakaj smo se lotili revizije, kaj smo preučevali, kakšne so naše opaske in kaj priporočamo. Torej, za začetek, zakaj smo se lotili revizije? V zadnjih letih smo opazili precejšnjo razpravo o pesticidih in tudi javnost je izkazala precejšnje zanimanje za to tematiko, kar ključuje tudi Evropski parlament. Aktivne snovi, ki se uporabljajo v fitofarmacevskih sredstvih, ostajajo stabilne in predstavljajo približno 400 tisoč ton na leto. Ampak količina, ki se proda, ni neposredno povezana oziroma niso razmerno povezana s tveganji, ki jih to predstavlja. Že deset let imamo direktivo o trajnostni uporabi, s katero naj bi zmanjšali tveganja in učinke pesticidov na človeško zdravje in okolje. Prav tako je že več kot deset let, odkar imamo koncept nizkega tveganja fitofarmacevskih sredstev. Imamo pa omejene informacije o statistikah, ki so na voljo na evropski ravni o tveganjih, ki jih predstavlja uporaba fitofarmacevskih sredstev. Na kaj smo se torej osredotočili v reviziji? ni bil naš namen, da bi odgovarjali na to, katere pesticide je bilo treba prepovedati in katere ne. Skušali pa smo ugotoviti, ali je komisija eh, opredelila in izvajala alternative potem, ko so prepovedali visoko tvegane pesticide in kakšni so bili nadaljni pogoji za zmanjšanje tvegan eh, pesticidov. Preučili smo torej, ali je evropski okvir uspel zmanjšati odvisnost od pesticidov ter ali komisija in države članice aktivno merijo tveganja in učinek na okolje. Osredotočili smo se na dokument komisije in strukturirane intervjuje pri reviziji. Poleg tega smo preučili nacionalne načr akcijske načrte držav članic in obiskali Francijo, Nizozemsko in Litvo, tri države članice. Torej, kaj smo ugotovili? Komisija in države članice so izvedle ukrepe, da bi spodbujale trajnostno uporabo fitofarmacevskih sredstev. Vendar je naše glavno sporočilo še vedno, da bi bilo treba izboljšati merjenje in ugotavljanje tveganj fitofarmacevskih sredstev. To je zaenkrat omejeno Evropski uniji. Na tri sklope bi se osredotočil. Prvič, trajnostna uporaba fitofarmacevskih sredstev. Eh, se je pričela uporabljati počasi, zagotavljati počasi. Kljub prizadevanjem danes ni veliko spodbud kmetom, da bi zmanjšali svojo odvisnost od fitomaterskih sredstev in tretjič, statistike, ki so na voljo, pa tudi harmonizirani kazalniki, ki merijo tveganja in učinke uporabe fitofarmacevskih sredstev, so prav tako omejeni glede svoje uporabnosti. Nekaj besed o počasnem začetku. Direktiva o trajnostni uporabi je bila sprejeta leta 2009, prenos direktive v nacionalno zakonodajo pa mm, se je odvijal počasneje. Tudi nacionalni akcijski načrti in poročanje komisije o izvajanju direktive parlamentu in svetu. Bolj pozitivno je to, da se je od leta 2016 komisija da je komisija izboljšala svoje prizadevanje, okrepila ukrepe, okrepila izvajanje direktive o trajnostni uporabi pesticidov. Vendar pa zamude na začetku pomenijo, da se je samo izvajanje direktive pričelo počasi. Drugič, šibke spodbude za kmete, da bi zagotovili integrirano obvladovanje škodljivcev. S tem sicer spodbudami lahko podpremo kmete, naprimer eh, svetovalne storitve kmetom in posebni programi. Države članice lahko izkoristijo sredstva SKP, da financirajo zaveze na področju kmetijstva in okolja in da podpirajo ekološko kmetovanje. Ko gre za območja uh, ekološkega kmetovanja, to predstavlja 7 odstotkov evropskih kmetijskih zemlišč. Ni pa dovolj spodbud zlasti za integrirano eh, obvladovanje škodljivcev, ker to ni umeščeno eh, kot pogoj za prejemanje plačil iz SKP. Prav tako ni jasnih meril oziroma zahtev, s katerimi bi lahko zagotovili izvrševanje in merili skladnost IPM, kljub temu, da bi morali kmeti uporabljati načela, Eh, IPM od 1. januarja 2014. Komisija je parlamentu in svetu poročala leta 2017, da bi taka merila morali opredeliti v nacionalnih akcijskih načrtih, pa tega države članice nimajo. Usporedno s uporabo te direktive je bila vzpostavljena direktiva, eh, kategorija eh, proizvodov z nizkim tveganjem leta 2009, ampak le tri odstotke aktivnih snovi iz te kategorije so danes na voljo za uporabo. In potem še statistike in kazalniki tveganj. Ugotovili smo, da so statistike o prodaji, ki jih objavlja komisija, torej Eurostat, premalo podrobne. Trenutna zakonodaja je bolj restriktivna, kot bi bilo to potrebno, kar zadeva statistike in tudi, če države članice poročajo o prodaji vsakega eh, fitofarmacevskega sredstva, mora Eurostat potem agregirati te podatke na določen način, preden jih objavi. In s tem se ne da upraviti analiz posameznih aktivnih snovi, kot so neonikotinoidi, prav tako se da poročati o uporabi pesticidov z nizkim tveganjem. Podatki, ki jih imajo države članice o pesticidih, tudi niso dovolj harmonizirani, niso dovolj ažurirani, ker morajo države članice poročati o uporabi pesticidov za določene posevke za določeno obdobje v enem letu in potem se podatke med državami članicami težko primerja. To pa pomeni, da Eurostat še ni mogel objaviti evropskih statistik o uporabi fitofarmacevskih proizvodov. Direktiva iz leta 2009 od držav članic zahteva, da izračunajo eh, kazalnike, da spremljajo trende porabe na evropski ravni in da ugotavljajo trende, ki zahtevajo posebno pozornost. Ampak direktiva sama ni opredelila harmoniziranih kazalnikov visokega tveganja. Prav tako ni evropskih ciljev za to, kako bi bilo treba znižati tveganje, dokolikšne mere. Ile malo držav članic je kvantificiralo cilje v zvezi s pesticidi v svojih nacionalnih akcijskih načrtih. Leta 2018 je komisija predlagala dva harmonizirana kazalnika, ki sta pričela veljati junija 2019. Komisija je objavila oba kazalnika novembra 2019 in to pomeni, da so prve ocene komisije na evropski ravni o tveganjih na voljo šele deset let po sprejetju direktive. Nobeden izmed teh kazalnikov ne upošteva, kako in kdaj se uporabljajo fitofarmacevtski proizvodi. Pripravili smo troje priporočil komisiji in sicer splošna načela IPM bi bilo treba pretvoriti v ustrezna merila, ki bi se jih dalo meriti na kmetijah. To bi bilo treba povezati s plačili iz SKP po letu 2020. Treba bi bilo izboljšati statistike o fitofarmacevskih proizvodih in razviti boljše kazalnike tveganj. Veseli smo, ker je komisija sprejela naša priporočila, večinoma. Obžalujemo pa, da priporočila 1b komisija ni v celoti sprejela, da bi uh, integrirano obvladovanje škodljivcev povezali s pogojenostjo, kar zadeva plačila SKP. Parlament in svet sta pozvala komisijo naj spremeni pravila SKP, ona v skrižni skladnosti že v letu 2014 do 2020, eh, obdobju 2014 do 2020. Gospod predsednik, spoštovani člani, hvala za pozornost in z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Hvala lepa za kratko in jedrnato predstavitev. Zdaj dajem besedo članom. Gospa Novak. Eh, gospod Azeka. Še en, dva, trije. Okay. Good. Dobro, pričnimo. Najprej gospa McGuinness iz ELS. Thank you, chair. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem kolegom, ki so prisluhnili predstavitvi. Zanima me, ali ste si ogledali, kako je s kmetijskimi svetovalnimi storitvami v državah članicah. Javna sredstva, ki so na voljo za raziskave in inovacije, pa tudi prenos znanja na ravni kmetij. Eh, so utrpela precejšnje reze v državah članicah in zato ne prihaja do prenosa znanja. Ste pripravili kakšne ocene v zvezi s tem? Sama sem sodelovala pri eh, pripravi direktive oziroma o, razpravah o direktivi o trajnostni rabi pesticidov. In čas od razprav do izvajanja je bil dosti predolg, kot smo tudi slišali v predstavitvi. Največje težave pa, po mojem predstavlja pomankanje svetovanja kmetom. Oni se obračajo na agrokemična podjetja za nasvete pri kmetovanju. In meni se zdi, da bi potrebovali več svetovalnih storitev za kmete, ki bi bile javno financirane, poleg raziskav in inovacij, tako da bi lahko prenesli tehnologije v kmetovanje in živinorejo, ne da bi uporabljali fitofarmacevska sredstva oziroma da bi jih uporabljali, ko je to res nujno potrebno. Okay, um... Dobro. Gospa Novak za LS. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Pozdravljam kontrolo nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev in tudi... No, ja. Torej pozdravljam kontrolo nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev in tudi dali ste dobra priporočila Evropski komisiji. Vendar slovenske kmete in slovenske državljane večkrat skrbi vprašanje, ali se izvaja kontrola tudi nad pridelki, ki jih uvažamo iz tretjih držav. Vedno znova nas to sprašujejo, kajti slovenski kmetje se morajo držati pravil, kar je seveda prav, in se sprašujemo, ali se tudi v drugih državah držijo teh pravil, kajti tudi ti uvoženi pridelki škodujejo našemu zdravju, če niso prav pridelani. Seveda pa tudi slabše pogoje pridelave je potrebno upoštevati, zato je vse povezano z denarjem. In eh, ne samo kontrola nas, eh,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 Hvala lepa, gospod predsednik. Dve vprašanje imam. Kako preveriti proizvode iz tretjih držav? Večkrat se nam je zgodilo, da smo dobili proizvode, ki so bili okuženi s pesticidi in potem jih prepo, smo jih prepovedali v EU, so pa ti proizvodi prišli iz tretjih držav. Kako bi torej Evropska unija lahko zagotovila spodbude v kmetijstvu, recimo s subvencijami za kmetijstvo? Gre za subvencije, ki niso tako zelo visoke. Mene zanima, kako zagotoviti enako kakovost za proizvode in enaka merila za vse države članice povsod po Evropi. Eh, še posebej bi tu omenil ekološko kmetovanje. Gospa Marina. Imam štiri vprašanja. Povsem se strinjam s tem, kar je povedala gospa McGuinness. Eh, Kmetje pogosto dobivajo na svete ze strani eh, podjetij, ki proizvajajo eh, fitofarmacevtska sredstva, ne eh, dobivajo pa podpore v obliki javnega svetovanja. Drugo vprašanje je, ali ima računsko sodišče tudi ocene po državah članicah, katere države članice imajo največje težave pri izvajanju te direktive. Tretje vprašanje je povezano z sedmo točko dnevnega reda. Gre za uvoz. Danes želi komisija biti bolj strpna pri uporabi pesticidov eh, za uvožene izdelke, eh, ampak eh, države članice imajo težave pri izvajanju evropskih določil. Torej, mislim, da bi morali preprečiti uh, interference med uh, uvoženimi izdelki, uh, ki bi lahko vsebovali toksične pesticide uh, in pa izdelki, ki prihajajo iz Evropske unije, uh, kjer morajo kmete seveda spoštovati to direktivo. To bi lahko še dodatno negativno vplivalo na naše kmete. Uh, In še zadnje vprašanje, due diligence, eh, torej primerna skrbnost. Kmetje morajo pokazati, da so uporabili vsa druga sredstva, preden posežejo po netrajnostnih uh, eh, fitofarmacevskih sredstvih. Zato pa seveda potrebujemo tudi dobre in pa trajnostne alternative. Hvala lepa. Gospod Hojsik za renew. Hvala lepa računskemu sodišču za poročilo. Meni se zdi, da bi bilo dobro, če bi se v poročilu spustili v podrobnosti in prikazali podatke na ravni držav članic. Te podatke imate, ampak eh, pogosto podatkov tudi ni dovolj in to je pomembno, ker bi s tem šele lahko pokazali javnosti, kakšna je situacija v njihovi državi. In tako bi javnost tudi lahko zagotovila oziroma zahtevala več odgovornosti od svojih vlad. Potem kmetijske svetovalne storitve. Strinjam se s prejšnjimi govorci, vendar pa ni vedno prav, da gledamo samo v preteklost. Tudi v prihodnost se moramo ozreti in razmisliti, kako se bo na ta problem odzvala SKP potrebujemo več kot očitno dovolj sredstev. Prav tako potrebujemo dovoljenja oziroma odobritve varnejših proizvodov in treba je zagotoviti svetovalne storitve kmetom z ustreznimi nasveti, ki bodo potem lahko izvajali. To je dosti boljše, kot da samo rečemo, nekaj je treba storiti. Prav tako je treba zagotoviti, da se podpora kmetom prenese od netrajnostnih praks na trajnostne, torej da se podpira trajnostne prakse in pri tem moramo biti dosledni. Glede uvoza se tudi strinjam. Treba se je zavedati, da ne gre vedno samo za to, da imamo zavezujoče dele mednarodnih dogovorov za okolje in podnebje. Potrebujemo horizontalni pristop v vseh politikah. Treba je zagotoviti, da vsi spoštujemo iste standarde, ko ščitimo naše zdrave in okolje doma in v tistih državah, s katerimi trgujemo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala. Dva za zelene. Thank you, Chair, and thank you very much for, to the Court of Auditors. For... Gospa Paulus. Hvala predsednik, hvala računskemu sodišču za predstavitev tako pomembnega poročila, v katerem najdemo ogromno informacij, ki jih vsekakor potrebujemo, če bi radi dosegli napredek tudi pri zelenem dogovoru. Tam ne gre le za podnebje, gre tudi za biotsko raznovrstnost in trajnost, o kateri vsi vemo veliko. Par pripomb in vprašanj imam. Najprej, kar zadeva statistike o uporabi pesticidov. Doslej smo merili samo, jaz bi temu rekla, neumne tone. Vsak, ki pogleda aktivne snovi, bo hitro videl, da je uporaba takšnih aktivnih snovi oziroma učinkovin, uh, Eh, različna, ko gre za težo, ampak stopnja toksičnosti pa ni enaka pri vsaki aktivni eh, učinkovini. Ko gre recimo za uporabo antibiotikov, znanost govori o dnevnih odmerkih. Ne govorijo o tem, koliko ton antibiotikov se porabi in mislim, da bi morali enako ravnati pri pesticidih. Šele v tem primeru bi lahko ugotovili, da sicer uradne statistike pravijo, da smo porabili manj pesticidov, na drugi strani pa smo porabili pravzaprav več pesticidov, ker se je zvišala raba neonikotinoidov, kjer je aktivna učinkovina dozirana v zelo majhnih odmerkih, ker je že v majhnih odmerkih izjemno toksična. Zanima me torej, ali se strinjate z mano, da bi morali pričeti pesticide meriti drugače in tudi njihovo rabo na naših poljih. Drugič, ali se strinjate, da potrebujemo ustrezne kazalnike, ki bi merili učinek na naše ekosisteme? Pri spremljanju ni ustreznega kemičnega vidika, torej kako eh, vplivajo učinkovine iz pesticidov na naše okolje, kako te, kako te snovi ostanejo v naših vodah in tako naprej. Prav tako je treba meriti učinek na biotsko raznovrstnost v naših ekosistemih oziroma neke kazalnike imamo, ampak ti niso ustrezno povezani z uporabo pesticidov, po mojem. Sem v stiku z Evropsko okoljsko agencijo in imajo res alarmantne številke uh, glede biotske raznovrstnosti, sploh, ko gre za, za kmetijske površine. In sama menim, da je to povezano z uporabo pesticidov na teh območjih. Potem pa bi spostavila še zaščitena območja, zaščitene površine. V na območjih Nature 2000 oziroma v eh, habitatih flore in faune so Sicer so ta območja zaščitena, ampak pesticidi se pa še lahko uporabljajo. Državljani rečejo, no, seveda, ta območja so zaščitena in tam se pesticidi potem takem ne uporabljajo, pa bi se motili. Na takšnih območjih se pesticidi smejo uporabljati. Ponekod sicer morate. Eh, zaprositi za izjemo, ampak eh, običajno o takšnih izjemah nacionalnih organi ne govorijo. Našla sem tudi poročilo. da ni eh, pravzaprav kazni, če se prekršijo pravila o uporabi fitofarmacevskih proizvodov, ali bi mogoče lahko razmišljali o kakšnem kazenskem postopku oziroma postopku za obravnavo kršitev, če država prekrši pravila. Prebrala sem tudi, da Nemčija, moja država, še ni pričela izvajati novega akcijskega načrta za fitofarmacevska sredstva. Zanima me, ali je to res in ali imate kakšna priporočila, kako to popraviti. Pa potem še ne na zadnje, hvala Martinu Hulsiku, ki je izpostavil to temo, da ni koristno prepovedati pesticidov samo v Evropi, če so ti škodljivi za človeško zdravje, še vedno pa dovoljevati uvoz eh, živil oziroma izdelkov, pri katerih so se takšni pesticidi uporabljali na podlagi prostotrgovinskih sporazumov. Ali bi lahko uvedli prepoved za živila, kjer zasledimo uporabo pesticidov, ki so v Evropski uniji prepovedani, ali bi to lahko zagotovili v naših prostotrgovinskih sporazumih oziroma naših sporazumih nasploh v evropski zakonodaji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam tri vprašanja. Hvala lepa tudi za predstavitev tega poročila, ki ga izjemno cenimo. To je zelo pomembno poročilo Evropskega računskega sodišča. V vašem poročilu ste dejali, da komisija doslej eh, ni uspela vzpostaviti ukrepov ki bi omogočili, da bi skupna kmetijska politika uspodbujala zmanjšano uporabo eh, fitofarmacevskih sredstev? Kateri ukrepi bi bili po vašem potrebni? In kako bi lahko to dejansko preverili na ravni kmetij? Tukaj gre tudi za strategijo od vil do vilic eh, in pa za načrte, ki so predvideni v okviru te strategije. Drugo vprašanje se nanaša na oceno mešanic eh, uporabljenih pesticidov. Nimamo pravih analiz v zvezi s tem. Ali menite, da ne bi bilo bolje, da uporabljamo preventivne ukrepe na mesto eh, pesticidov? In še tretje vprašanje, ki se nanaša na oceno pesticidov z dolgoročno toksičnostjo. Eh, tukaj gre za kancerogene eh, izdelke, ki vplivajo eh, na organizem, človeški organizem imajo neurotoksične posledice in tako naprej. Torej zanima me dolgoročni učinek pesticidov. Hvala za GUE. Gospa Hazekamp. Eh, hvala za besedo in hvala računskemu sodišču za res dobro poročilo. Res je treba pritisniti na institucije, da bodo priporočila izvedle. Omenjate integrirano Eh, obvladovanje škodljivcev. Pri nas na nizozemskem smo IPM tako razširili, da vlada in kmetje, ki uporabljajo pesticide, govorijo, da so neonikotinoidi tudi zajeti. Naš izvorni namen je bil, zmanjšati, če ne celo odpraviti uporabe sintetičnih snovi, kolikor bi se le dalo. Ampak zdaj se na nizozemskem koncept IPM uporablja za sintetične pesticide. Uporabo pesticidov je treba zmanjšati. Kako pripraviti zakonodajo, da bomo imeli ustrezen pristop, da bomo zagotovili tristrajnostno rabo? Um, I also, believe it or not, agree with... Gospod Wallace, strinjam se z gospod McGuinness. Prihaja v različnih koncev političnega spektra, ampak njena pripomba o tem, kako se pesticidi prodajajo pri nas, je točna. Svetovati je bilo treba pa trgovcem, ki prodajajo te pesticide. Ne pa samo nalepiti opozoril na nje računsko sodišče, če prav razumem, lahko preučuje le, kaj se je dogajalo. Ne more pripravljati napovedi za prihodnost. Računsko sodišče lahko preučuje le dogodke iz preteklosti. Ampak morda se motim. Sprašujem se tudi, kako lahko računsko sodišče meri neko javno dobrino. Po mojem se tega ne da sploh izmeriti. Uh, če bi želeli, da se kmetje pesticidov poslužujejo v manjši meri, bo to nekaj stalo. Če ne uporabljate pesticidov, je pridelek manjši. In če, žel, če bomo to zahtevali od kmetov, jim je treba pomagati in to bo zahtevalo sredstva. Ali bi lahko računsko sodišče preučilo vrednost, eh, ki jo dobimo za uložena sredstva? ponavadi, pogosto so ukrepi prostovoljne narave in države članice, ne države članice, ne Evropska unija tega ne spodbuja za dostni meri. Mene pa res najbolj zanima, kako oceniti učinek na javno dobro in kako na to nalepiti ceno. Uh, Gospa McGuinness je še enkrat prosila za besedo, samo dve ste se oglasili iz vrst ELS, tako da zdaj gospa McGuinness. Najlepša hvala, mislim, da je to zares uh, koristna razprava, kajti gre za proizvodnjo hrane. Naj vam povem, da imamo kmete na Irskem in najbrž tudi v eh, drugih državah članicah, ki si prizadevajo za zmanjšanje uporabe fitofarmacevskih sredstev, prizadevajo si za ohranitev bioraznolikosti in to počnejo zaradi tega, ker jih zanima narava, ker želijo ohraniti biotsko raznolikost in hkrati proizvajati hrano in uh, eh, prednedavnim sem pripeljala uh, te kmete v odbor za kmetijstvo in radi bi, da uh, storimo več. Uh, in obiskala sem uh, tudi uh, kmetijo, uh, kjer proizvajajo sadje in so prenehali uporabljati fitofarmacevtska sredstva. Uh, uporabljajo za škodljivce v boju proti, proti škodljivcem in mislim, da je to zelo dober pristop. Eh, potem pa naša politika glede uvoza. Eh, kmetje pravijo, ja, prepovedujete izdelke v Evropi, zakaj pa uvažate eh, hrano ali pa sestavine, ki se uporabljajo v prehrani iz tretjih držav. Menijo, da je to nedosledno in prav imajo. Torej, Mislim, da bi si morali prizadevati v različnih eh, političnih skupinah, da pripravimo Fila Hogana do tega, da bi vzpostavili neko doslednost v politiki. Ne moremo reči, da eh, ja, to je izven naše kontrole, tega ne moremo prepovedati, ampak žal mi je, če resno mislimo, In če smo zaskrbljeni glede eh, določenih fitofarmacijskih sredstev, bi morali biti eh, enako zaskrbljeni eh, tudi pri uporabi teh sredstev v tretjih državah. Jute. Najlepša hvala. So tydlit sejra, da behövs en förändring här. Jeg vil også... Žal ni zvoka. Okay. Okej. Okay. Um, jaz bi starta mi, da. Poskusite še enkrat. Ja. Začela bi rada z tem, da se zahvalim računskemu sodišču za to poročilo. Hvala lepa pa tudi za kakovostno razpravo pri tej seji. Zdi se, da imamo veliko več skupnega v političnih skupinah. Vsi menimo, da je zelo pomembno, da poskrbimo za spremembe pri uporabi fitofarmacevskih sredstev. Uporaba teh sredstev ni trajnostna niti za ekosisteme, niti za naše zdravje. Poleg tega to vpliva tudi na biotsko raznolikost in eh, zaradi tega eh, moramo biti veliko resnejši v prihodnosti, ko gre za uporabo eh, fitofarmacevskih sredstev. Seveda pa se mi zdi nespremljivo, da dovoljujemo uvoz sredstev, ki vsebuje ta fitofarmacijska sredstva, če pa smo v Evropi uporabo prepovedali. Torej, biti moramo veliko bolj jasni pri povezavi eh, teh načrtov za skupno kmetijsko politiko. Poskrbeti moramo za več uspodbud, eh, tako da se bodo eh, kmetje bolj odločali za uporabo alternativnih sredstev. Zdi se, da nimamo dovolj dobrih orodij, da bi dejansko eh, spremenili pristop. Hvala lepa za to razpravo in upam, da bomo enotnega mnenja v tem odboru. Je, je la liste de... Najlepša hvala. Tudi sam sem se uvrstil na seznam govorcev. Najprej najlepša hvala Evropskemu računskemu sodišču za to poročilo, ki je bilo predstavljeno v pravem trenutku in je tudi izjemno jasno vsebuje predloge, s katerimi se strinjamo ne le v tem odboru, ampak mislim, da se s tem strinja tudi velika večina poslancev Evropskega parlamenta. To smo že pokazali tudi na plenarnem zasedanju, ko smo sprejeli resolucijo o zelenem svežnju. K temu se bomo še vrnili, kajti pripravili bomo poročilo na lasno pobudo eh, na temo strategije eh, od vil do vilic. Eh, poleg tega pa gre eh, tukaj eh, tudi za ustrezno skupno kmetijsko politiko. To je bitka, kjer bi se lahko združili. Kaj ti potrebno je povezati obe področji? No, in sicer z recimo ekološkimi schemami potrebujemo vzpodbude, tako da bodo eh, kmetovalci eh, spremenili eh, svoj pristop. Mislim, da imamo večino v Evropskem parlamentu. Druga točka pa se nanaša na uvoz. To je vprašanje, ki morda ni toliko vprašanje za vas, ampak za Evropsko komisijo. In tukaj je veliko predstavnikov GD Sante in jim bom dal besedo, če bodo to želeli, potem, ko boste vi seveda odgovorili na vprašanje. Kaj ti zelo dobro vemo, da poteka razprava med GD Trat, eh, GD Sante eh, in drugimi generalnimi direktorati. In uh, seveda velika večina v Evropskem parlamentu, gospa McGuinness, pa tudi gospod Wallace, uh, recimo podpirata uporabo enakih pravil za naše kmete in pa za uvožene izdelke. Povsem se zavedam, kakšna je pravna osnova in eh, vem, eh, da se GD Trade pogaja z eh, Indonezijo, z Južno Ameriko in tako naprej in da želijo vse te države ohraniti svojo samostojno politiko in to lahko storijo. Ampak, če želimo mi prodati politiko, ki smo jo pripravili našim kmetom, potem moramo poskrbeti tudi za eh, skladnost. Treba je najti eh, rešitev, eh, tega problema ne moremo zanikati. Kolikor vem, GD za trgovino razume ta problem, o tem se razpravlja. Ampak ne moremo enostavno storiti nič. Potrebno je najti rešitev in računam na Evropski parlament, da bo našel takšno rešitev v prihodnih besedilih, ki jih bomo pripravili. Toliko sedaj o tem, sedaj pa bom ponovno prevzel vlogo predsedujočega. Za pet, maksimalno sedem minut vam bom dal besedo. E, potem pa bo na besedo še Gede Sante. <clears throat> Najlepša hvala. Začel bom z vprašanjem gospoda Wallacea kaj je mandat eh, revizorja, kaj lahko storimo. Naj povdarim, da ni Evropsko računsko sodišče tisto, ki bi določalo cilje in ki bi določalo politiko. O tem odločata eh, komisija, parlament eh, in pa seveda tudi svet mi pa lahko proučimo, ali so cilji doseženi, ali nam bodo ukrepe omogočili dosego ciljev eh, in ali imamo vzpostavljen ustrezen eh, sistem. Poleg tega eh, pa moramo ugotoviti tudi, če imamo na voljo ustrezne podatke. Najbrž ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja, ampak rad bi se zahvalil za vsa mnenja in vprašanja, ki so bila zastavljena, kajti kot vidim, je ta tema zelo zanimiva. Če začnem z vprašanji eh, gospe Magines v zvezi z svetovanjem. Svetovanje je, eden iz, je eno izmed načel eh, v, v, eh, v integriranem pristopu k uporabi fitofarmacijskih sredstev. To uh, mora biti seveda vključeno tudi v uh, akcijske načrte držav članic. Imamo splošna načela, ampak. Uh, pri izvajanju teh eh, načel, ki so zavezojoča od leta 2014, eh, eh, potrebujemo konkretne ukrepe. Kmetje morajo videti, kaj morajo storiti, da ne bi bili kaznovani. Torej v našem poročilu smo dejali, da situacija trenutno ni preveč jasna niti za kmete, niti za upravne organe. In komisija je šele z letom 2016 pričela upozarjati Evropsko komisijo, e, e, evropske države članice na to, da morajo izboljšati svoje akcijske načrte. Potem pa k vprašanjem gospe Novak. Gre za nadzor proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. E, izvedli smo poseben nadzor nad biološkimi izdelki in ugotovili smo, da Evropska komisija izvaja določen nadzor tudi v uh, tretjih državah, torej izven Evropske unije, vendar pa ta nadzor najbrž ne zadostuje in bi bilo potrebno nadzor okrepiti, če želimo dejansko zatrditi, da so živila, ki prihajajo iz tretjih držav, tudi dejansko ekološka živila. Potem vprašanje gospe Arene. To vprašanje je bilo podobno vprašanju eh, gospe McGuinness. Šlo je za svetovanje strani zasebnih podjetij. V primerjavi z javnim svetovanjem vsekakor podpiramo eh, javno svetovanje in to deloma že obstaja v državah članicah. Potem pa k najpomembnejši točki glede alternativnih sredstev. Ugotoviti moramo, kaj. Eh, katera sredstva lahko kmetje uporabljajo, da bi lahko prepovedali eh, visoko tvegana fitofarmacijska sredstva. Na voljo jim je potrebno dati alternative. Le trije odstotki vseh aktivnih snovi eh, veljajo za snovi z nizkim tveganjem, torej potrebujemo najbrž več raziskav da bi našli eh, nove pesticide za nizkim tveganjem, kajti preprosto je prepovedati določeno eh, sredstvo, ampak eh, če potem ne ponudiš alternative, lahko hitro nastane črni trg. Trg na črno, tudi na kmetijskem področju. Potem pa k podatkom na ravni držav članic. Nekatere države članice objavljajo podatke, tako kot recimo uh, Francija, za vsako posamezno snov, ampak tudi če te podatke potem posredujejo Eurostatu, eh, Eurostat eh, te podatke potem združi in zaradi tega ne moremo izvesti ustrezne analize. In Evropsko računsko sodišče ne more zbirati podatkov, če tega ne stori Eurostat spremeniti bi eh, morali zakonodajo in dovoliti Eurostatu, da objavi statistike za vsako aktivno snov. Na ta način bi potem lahko dejansko tudi analizirali situacijo pri uporabi pesticidov. Gospod pa, gospa Pavlos je zastavila veliko vprašanj. Eno izmed vprašanj se nanaša na eh, količino uporabljenih pesticidov. Kar smo dejali v našem poročilu je, da imamo usklajene dejavnike tveganja, ki jih izračunava komisija. Rekla je, da je vse raba pesticidov zmanjšala za 20 odstotkov, ampak tukaj gre zgolj za pesticide, ki so bili v skupini neodobrenih pesticidov, ki jih kmetje tako ne bi mogli kupiti na trgu ali se je dejansko tveganje znižalo, eh, pa ni jasno in eh, ti kazalniki tega seveda tudi ne bodo pokazali. Komisiji smo predlagali tudi, eh, da izboljša te usklajene dejavnike tveganja. Trenutno izvajamo tudi dve. Eh, reviziji, o bioraznolikosti in kmetijstvu in pa uh, o opraševalcih. Uh, in eh, maja oziroma junija bomo objavili uh, ti dve študiji oziroma poročili. Uporaba pesticidov na zaščitenih območjih, s tem se bomo ukvarjali, ko bomo opravili revizijo na temo opraševalcev, kar pa zadeva sankcije. Seveda, nacionalne akcijske načrte je potrebno ustrezno odobriti, eh, tako da bo tudi povsem jasno, kaj pomeni eh, integrirana eh, fitofarmacijska zaščita. Vendar pa so lahko kmetje tudi kaznovani v, uporab, v primeru, da teh načel ne uporabljajo, vendar pa to. Uh, oziroma do sankcij pravzaprav ne prihaja v državah članicah, eh, izpostavili samo primer nizozemske, ker je bilo ugotovljeno, da 20 odstotkov kmetov nima nobenih dokazov eh, o rabi pesticidov, eh, če tudi je to obvezno, pa zato niso bili kaznovani. Gospod Mec je zastavil vprašanje. kako lahko preverimo, kaj se dejansko dogaja na terenu. Države članice morajo sprejeti ukrepe v okviru nacionalnih akcijskih načrtov, potem pa je potrebno izvesti ustrezen nadzor. Eh, preventivni pristop, seveda so alternative bolj eh, pomembne od eh, prepovedi pesticidov in najprej moramo zagotoviti alternative. Dolgoročni vpliv na mesta, to pa eh, ni bilo v obsegu te študije. Gospa Hazekamp je dejala, da imajo na nizozemskem zelo široko uh, definicijo uh, integriranega boja proti škodljivcem uh, in uh, tudi to je tema, ki jo morajo države članice določiti v svojih akcijskih načrtih. Evropska komisija pa mora pregledati te nacionalne akcijske načrte in ugotoviti, ali so v skladu z evropskimi pravili in uh, v skladu z načeli integriranega boja proti škodljivcem. Preostale vprašanja pa so bila bolj vprašanja za komisijo, kot pa za Evropsko računsko sodišče. Če pa sem izpustil kakšno vprašanje, me prosim na to upozorite. Najlepša hvala. So if... Hvala lepa. Če se poslanci strinjajo, bom dal besedo komisiji Gede Sante. Da zaključimo to prvo razpravo, potem pa bomo pričeli tudi z drugo razpravo, kajti veliko vprašanj je eh, medsebojno povezanih. Torej, dajem vam besedo, da odgovorite na eh, prvo vprašanje, ki ste jih slišali, potem pa bomo pričeli z drugo razpravo. Komisija. Hvala lepa, gospod predsedujoči za trajnostno rabo bi dala besedo kolegu, kajti on je tisti, ki se ukvarja z tem, jaz pa bom eh, kasneje odgovorila. Ja, to je pa pogumen mož. Najlepša hvala. In hvala lepa tudi Evropskemu računskemu sodišču za to poročilo. Evropska komisija pozdravlja rezultate eh, tega poročila in zelo tesno smo sodelovali z Evropskim računskim sodiščem pri pripravi tega poročila. Seveda si bomo sedaj ogledali tudi priporočila, ki so bila podana v tem poročilu. Zadeva je še kako aktualna, kaj ti. Te... Eden izmed ciljev zelenega dogovora je tudi trajnostna raba pesticidov eh, in sem spadajo seveda tudi ukrepe, ki jih lahko sprejmemo, zato da bi zmanjšali vpliv na človeško zdravje in da bi zmanjšali rabo eh, kemičnih eh, pesticidov. Tukaj gre tudi za strategijo od vil do vilic, gre za specifične ukrepe povezane z priporočili sveta. Naj začnem z tem, da povem, da menimo, da je prišlo do eh, znatnega zmanjšanja rabe fitofarmacevskih sredstev v zadnjih desetih letih, vendar pa bo potrebno veliko še storiti in eh, veliko lahko še dosežemo. Integriran pristop eh, k boju proti škodljivcem je pri tem zelo pomembno orodje. Veliko več bi lahko storili, da bi izvedli to načelo predvsem na ravni držav članic. Seveda pa smo se pogovarjali tudi z eh, GD za kmetijstvo in sicer v zvezi z povezavo z skupno kmetijsko politiko. In potem je eh, tukaj še povezava z GD za okolje zaradi upravljanja ekosistemov. Naj spregovorim o temeljnih načeljih. Potem pa bom dal besedo Sabin, eh, ki bo odgovorila na vprašanje povezana z uvozom in pa uh, kolego iz GD za kmetijstvo v zvezi z skupno kmetijsko politiko. Sankcije in pa izvajanje, to je bilo vprašanje, ki so ga zastavili številni. Eh, potem. Uh, ko je bila ta zakonodaja predstavljena, eh, je bila vključena eh, v splošno zakonodajo, ki je sedaj predmet eh, revizije. In države članice se lahko odločajo o tem, kakšne ukrepe bodo sprejele v primeru izvajanja oziroma neizvajanja direktive. Ena izmed točk, ki smo si jih ogledali, je, kako države članice izvajajo eh, to direktivo, izvajamo preglede, tako da bi ugotovili, kako se uporablja oziroma izvaja ta direktiva in izvedli bomo oziroma uvedli bomo tudi postopke sankcij, če bo to seveda potrebno. Potem pa uh, usklajeni dejavniki tveganja. Že Pred poročilom računskega sodišča smo priznali, da eh, potrebujemo izboljšane eh, dejavnike tveganja in na tem področju si tudi prizadevamo. Imeli smo tudi obsežno eh, razpravo o zbiranju podatkov z Eurostatom. Eh, tukaj gre za uredbo o statistikah, ki je tudi pravna podlaga za zbiranje podatkov o pesticidih. Temeljno sporočilo, ki smo, posred, ki smo ga posredovali Eurostatu, je, da za revizijo potrebujemo eh, podatke o aktivnih snovih. Le na ta način bomo lahko sprejeli eh, ustrezne odločitve na osnovi podatkov, ne pa na osnovi združenih podatkov. Poleg tega potrebujemo tudi koristnejše informacije o rabi. fitofarmacevtskih sredstev, ko bomo enkrat imeli te podatke, bomo lahko predlagali nove dejavnike glede odvisnosti, glede um, količine in tako naprej. Kar pa zadeva izboljšanje izvajanja, smo že poudarili, eh, da je svetovanje zelo pomembno in zaradi tega potrebujemo tudi ustrezne izvedence. Eh, tudi za eh, integriran eh, pristop k preprečevanju škodljivcev. Ti nasveti pa seveda morajo zadevati tudi specifične, specifična fitofarmacevtska sredstva. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih tudi za nemško strategijo. V okviru strategije od Vildovilic bomo pripravili tudi poročilo o izvajanju direktive o trajnostni rabi fitofarmacijskih sredstev in tam bomo usvedli že strategije, ki jih so jih razvile posamezne države članice in tam vam bomo lahko posredovali tudi več informacij in več eh, podatkov. A ne, poročilo za Nemčijo je že bilo posredovano. Sedaj pa predajam besedo. Gede Akri. Thank you very much. So, <clears throat> from, um, from a DG Agri perspective, I can, I can vidika glede Agri lahko povzamem? Odgovor na številno vprašanje je povezan s skupno kmetijsko politiko. Več je bilo teh vprašanj. Namreč prvo vprašanje je bilo, kako lahko skupna kmetijska politika pripomore k trajnostni rabi fitofarmacijskih sredstev in potem je bilo nekaj specifičnih vprašanj glede svetovanja. Naprej SKP razlikovati moramo med trenutno skupno kmetijsko politiko in pa prihodno SKP, eh, kajti prihodna SKP eh, bo drugačna, ampak trenutna skupna kmetijska politika že vključuje to zelo pomembno temo trajnostne eh, uporabe fitofarmacijskih sredstev in prispeva k izvanju direktive z številnimi instrumenti, recimo z na vzkrižno skladnostjo. Tukaj obstaja povezava med eh, SKP eh, oziroma plačili v okviru SKP in pa zakonodajo za področje pesticidov. Eh, vzpostavljen imamo tudi sistem svetovanja kmetom. Države članice morajo zagotoviti ustrezno svetovanje. Potem je tukaj tudi uzelenitev neposrednih plačil operativni programi za sadje in zelenjavo. Ki vključuje tudi okoljsko dimenzijo in integriran pristop je pri tem zelo pomemben. Ocenili smo tudi organsko oziroma ekološko proizvodnjo. V drugem stebru imamo možnost financiranja okoljskih in pa podnebnih ukrepov za vlaganje raziskave. Vse to prispeva k trajnostni uporabi pesticidov. V prihodnosti pa želimo še dodatno okrepiti ta pristop z našim predlogom in pogojevanje v prihodnosti bo vključevalo vse relevantne točke trenutne direktive, obstajala pa bo tudi možnost za države članice, da eh, povežejo plačila eh, iz eh, skupne kmetijske politike z integriranim pristopom k boju proti škodljivcem. In to bo prava spodbuda za kmete. Pogojevanje pa bodo spremljale tudi vzpodbude omenili ste eh, ekosheme, ekološke scheme, seveda eh, lahko uporabimo sredstva iz drugega stebra tudi za trajnostno uporabo pesticidov. To bo možnost, ki bo na voljo državam članicam. Zagotovili bomo večjo prožnost državam članicam in države članice bodo lahko razvile strategijo da dosežejo cilje eh, direktive o trajnostni uporabi pesticidov, o trajnostni rabi pesticidov. Torej, na ta način mislim, da lahko zares poskrbimo za trajnostno rabo pesticidov, ki bo presegla zgolj ta pravni okvir. Pa še k priporočilom. To je seveda zelo pomembna točka kmetje potrebujejo eh, dobre nasvete, eh, da bi eh, lahko dobro izvajali zakonodajo. Kmetje že imajo možnost da prosijo za nasvet nacionalnih organov v zvezi z trajnostno rabo pesticidov. kako se vse skupaj eh, izvaja v državah članicah. To je vprašanje gospe McGuinness. Trenutno pripravljamo študijo na to temo in videli bomo, kakšni bodo rezultati čez nekaj mesecev. In rezultati so že na voljo eh, za države članice za eh, svetovanje in za možnost uporabe instrumentov eh, za integriran pristop k uporabi pesticidov. Ja, zaključil sem s tem. Prosim, če zaključite, pravi predsedujoči. In potem še k nepristranskemu svetovanju. To je že vključeno v eh, naš pristop. Še bolj eksplicitno pa bomo to. Uh, predlagali v našem naslednjem predlogu. Hvala lepa. Najlepša ja, hvala, da ste mi dali besedo. In kar takoj bom začela z vprašanji, ki so bila zastavljena. Potem pa bom povedala tudi, kako je z pregledom eh, zakonodaje REFIT. kot veste, poteka več različnih strategij, eh, zeleni dogovor, strategija od vil do vilic. Eh, rezultate nameravamo doseči v naslednjih tednih, eh, objaviti nameravamo rezultate pregleda zakonodaje Refit in Poleg tega bomo pripravili tudi poročilo o strategiji od vildovilic in pa o trajnostni rabi fitofarmacijskih sredstev. Tako bomo imeli celoten svežen, ki ga bomo povezali tudi z načrti in pa prioritetami zelenega dogovora. Poročilo refit eh, svetu in pa oziroma parlamentu in pa komisiji. se bo zredotočilo na rezultate študije. Upoštevani bodo pomisleki Evropskega parlamenta, ki jih je ta izrazil v dveh resolucijah in sicer eh, o postopku odobritve eh, in pa o direktivi o pesticidih. Tudi parlament je priznal, da imamo enega izmed najstrožjih sistemov odobritve fitofarmacevskih sredstev, ampak zagotavo moramo izboljšati izvajanje in pa učinkovitost. Učinkovitost izvajanja zakonodaje. Po eni strani lahko potrdim, da so uredbe učinkovite pri zaščiti eh, človeškega zdravja, kriteriji so izjemno strogi. Zelo veseli smo, da lahko potrdimo, da je odstotek visoko tveganih eh, snovi že izjemno nizek, eh, znaša približno 2 odstotka vseh aktivnih snovi in pričakujemo, da se bo ta številka še znižala. Seveda pa nas čaka še veliko dela pri zmanjšanju odvisnosti od kemičnih snovi želimo začeti uporabljati snovi z nižjim tveganjem. Spopadamo se tudi z zamudami v sistemu, kar vodi v težave z učinkovitostjo in zaradi tega smo sprejeli tudi kar nekaj ukrepov. Izboljšati je potrebno tudi preglednost eh, ocene tveganja izvesti moramo direktivo o preglednosti eh, in pa trajnosti evropskega sistema ocene tveganja. Poleg tega pa želimo predstaviti tudi eh, celo vrsto ukrepov, ki se bodo nanašali na revizijo zakonodaje REFIT. Gre predvsem za učinkovitost in pa za manjšo odvisnost od kemičnih pesticidov. Sedaj pa k vprašanjem. Evropsko računsko sodišče je povedalo, da snovi z nizkim tveganjem trenutno predstavljajo 3 odstotka razpoložljivih aktivnih snovi. Evropska komisija je že sprejela veliko ukrepov, da bi okrepila razpoložljivost eh, snovi z nizkim tveganjem to je povezano tudi z zamudami v pregledu. Te zamude se pojavljajo predvsem na ravni držav članic, kajti zelo dobro se zavedamo, da aktivne snovi, ki jih imamo trenutno na trgu, morajo izpolnjevati eh, kriterije, ki bi jih. Eh, uvrstili med snovi z nizkim tveganjem, ampak pregled še prepoteka in eh, postopek eh, še ni zaključen. Vsako leto imamo deset eh, novih prošen za odobritev, polovica snovi bo najbrž ekoloških snovi ali pa snovi z nizkim tveganjem. Industrija proizvajalci pesticidov so ugotovili, eh, na kaj bi se morali osredotočiti v eh, prihodnosti. Seveda pa se povsem strinja, da bo potrebno postopek pospešiti. Ampak postopek ni tako šibak, kot je bilo tukaj predstavljeno, glede na odstotke. Še ena pomembna tema je povezana s temi vprašanji in sicer gre za uvožene izdelke in pridelke. Samo eno stvar bi tukaj rada razložila. Osnovna stopna ostankov pestic sidov je omejitev določena z MRL, torej z maksimalno stopno ostankov pestic sidov. In eh, ne glede na to, ali govorimo o eh, pridelkih iz EU ali pa o tistih, ki so pridelani izven EU in potem uvoženi. To je stopna, za katero je bila podana ocena tveganja. Vzpostavljena je ta stopna na podlagi eh, te ocene tveganja, ki jo izvede eh, Agencija za varnost hrane. In ne glede na to, ali gre za doma pridelan ali pa uvožen pridelek, mora ta biti varen. In ko gre za varnost eh, potrošnikov in pa zdravje, ni tukaj nobenih nedoslednosti pri politikah. Seveda obstajajo primeri, kjer aktivne snovi bodi si niso potrjene v Evropi. To se lahko zgodi eh, zaradi tega, ker ni popraševanja. Naprimer, Evropska unija ima drugačne škodljivce kot drugi deli sveta, tako da mogoče sploh ni potrebe eh, potem, da se določeno snov odobri ali pa eh, tudi ne gojimo takih pridelkov, kjer bi prišlo do teh škodljivcev. In zgodi se pa tudi, da prepovemo določen pesticid in ponavadi je tam MRL nižji. E, vzpostavljen je vedno varen MRL, torej varna maksimalna stopna ustanka pesticidov. In ta stopna potem velja tudi za uvožene pridelke. Veliko se govori o enakih možnostih oziroma v enakopravnih pogojih. In ko govorimo o uvoženih pridelkih, moramo pogledati tudi to, kaj sploh uvažamo. Eh, uvažamo veliko stvari, ki jih pridelamo tudi v Evropi, poleg tega pa uvažamo tudi eh, pridelke, ki jih tukaj ne eh, pridelujemo ali pa ne v zadostni meri. Gre za naprimer eksotično sadje in zelenjavo, potem čaj, kavo, to so tisti najbolj očitni primeri. Eh, vemo pa tudi, da glede živalske krme, da smo v tem trenutku zelo odvisni od uvoza iz tretjih držav, še posebej, ko gre za sojo. Enaki pogoji, to je ena stvar, ampak po drugi strani smo tudi odvisni eh, in eh, potrošniki želijo čim bolj raznoliko ponudbo pri sadju in zelenjavi. Tudi to je treba upoštevati. No, kot sem rekla prej, je človeško zdravje zagotovljeno v celoti. Nekateri ste omenjali, da je komisija bolj tolerantna, ko gre za zelo toksične pesticide. To ni res. če so pesticidi zelo toksični, potem si zelo težko predstavljamo, da lahko vzpostavimo pri njih eh, varne stopne eh, odpadkov oziroma ostankov pesticida. No, pa še za konec eh, razložila bom nadzor, ki ga izvajamo. Računsko sodišče je že razložilo, da so Eh, videli, kakšen nadzor komisije pri organski pridelavi. Komisija izvaja tudi nadzor eh, v tretjih državah, ko gre za uporabo pesticidov. In to počnejo kolegi v direktoratu za revizije in te revizije so tudi eh, dostopne, javno dostopne. Mi sodelujemo tudi z nadzornimi organi tretjih držav in eh, proučujemo, kako se oni lotevajo vprašanj pesticidov. Nadzor imamo tudi na ravni uvoza. Eh, cela vrsta pridelkov je eh, predmet teh kontrol. Vzamejo se vzorci in se potem izmerijo MRL-ji. In potem imamo pripravljene tudi podatke in ti so tudi dostopni. Potem imamo tudi nadzor trga v Evropski uniji. Okrog 80 eh, tisoč vzorcev eh, nadzorujemo, eh, tako domačih predelkov kot uvoženih in rezultati glede splošne varnosti so zelo zadovoljivi. Oprostite, moram vas ustaviti, ker imamo samo še 10 minut za to temo pa bi rad dal besedo še eh, članom odbora, da ne bo vse čas govorila samo komisija. Hvala za te vaše pripombe. No, nekaj govorcev parlamenta, eh, Spurek, Paulus, Hazekamp in še nekdo so se javili. Želi še kdo besedo? tilimec tudi. Dobro, bomo začeli z zelenimi, zato ker ste vi zaprosili za to razpravo. Gospa Pavlus. Dobro, samo deset minut imamo in zelo težko bo eh, vse povedati v tem času. Naj začnem s točko, ki je zame najpomembnejša. Evropsko sodišče je lansko leto izdalo sodbo in sicer je šlo za to, da so se nekateri pritožili, eh, da se direktiva 1107 ne izvaja v zadostni meri in ne ščiti okolja in zdravja v zadostni meri, zato ker se eh, ocenjuje samo aktivne snovi v okviru te direktive in pa priporočil. Um, sodišče je to zavrnilo, rekli so, da podjetje ne izbira vedno, kaj je aktivna snov in kaj ne. In države članice, ki so odgovorne za potrditev določenega proizvoda, eh, lahko rečejo, eh, ta snov pa ni bila preverjena. Ehm, eh, Naprimer, da gre za neko pomembno snov in države bi lahko rekle, da se ni vse izvedlo ustrezno in da mogoče obstajajo še kakšne druge aktivne snovi. No, kolikor vem, države tega ne počnejo, tako da te mešanice niso ustrezno ocenjene. In zanima me, kako bo komisija zagotovila, da eh, temu ne bo več tako, kako bodo vzpostavljena pravila za dobro preverbo fitofarmacevskih eh, sredstev v celoti, ne pa samo aktivnih snovi. Eh, vemo, da so prisotne tudi druge snovi, poleg aktivnih snovi in tudi te lahko škodijo in so toksične. Potem še ena stvar. Ali boste vse vključili v direktivo 11.07? Evropski eh, parlament v okviru svojega eh, odbora PEST je to obravnaval. Takrat eh, ne vem, kakšna je bila vaša končna ocena. Lahko pride tudi do učinkov, ki bi bili škodljivi, še posebej, ko gre za uporabo neonikotinoidov in ker imamo samo 10 minut, bom zdaj zaključila. Hvala. To je bila prva govornica zelenih, zdaj pa gospa Magines v imenu ELS. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj imam. Prvo je povezano z eh, stopno naložb in raziskav. Um, ali imamo kakšne dokaze, da eh, ta agrokemična podjetja ne razvijajo novih eh, proizvodov in zakaj? Eh, ali se raziskave odvijajo drugot, kakšni so učinki tega? In potem vsi vemo tudi, da ehm, so kubilice napadle številne afriške države v tem trenutku. Tako da moramo tudi ustrezno uporabljati te proizvode v določenih primerjih in na določenih mestih so ta fitofarmacevska sredstva potrebna, ne želimo pa postati odvisni od tega. E, mislim, da se javnost ne zaveda tega, kako poteka postopek odobritve. In zato bi me zanimalo, če nam lahko nakratko poveste o tem, kako bi lahko ta postopek izboljšali. Ne samo, da ga pospešimo, ampak e, kako bi lahko prišli do dobrih rezultatov. Hvala. Hvala. E, še ena kolegica v imenu ELS. Hvala lepa. Gre za dolgotrajno nalogo, če želimo izboljšati dogajanje na tem področju. E, maksimalni ostanki pesticidov so v Evropi tako nizki kot nikjer druge, ko gre za ostanke v hrani. Uh, Tretjič, z nemškega vidika lahko povem, da se ekokmetije in običajne kmetije vedno bolj približujejo, ko gre za uporabo pesticidov. In to je tudi dobra novica. No, mislim, da ne smemo razmišljati, da ni potrebe po uporabi pesticidov obstajajo številna dovoljenja v primeru izjem v državah članicah. Eh, včasih eh, je govora tudi o bakrovem sulfatu. Zanima me, ali bi lahko komisija kaj več povedala o tem. Gospod Polčak. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bom zelo kratek. Mislim, da bo treba razmisliti o tem, kako podjetja podpreti in jih motivirati, da bodo razvijala uh, nove uh, snovi in pa njihova nadomestila. Eh, postopki zaenkrat so zelo dolgi in zahtevajo tudi veliko investicij. No, moje vprašanje za komisijo pa je naslednje. Kako bomo podprli podjetja in kako jih bomo motivirali, da začnejo razvijati Mm, ta nova eh, sredstva. Mislim, da na trgu eh, eh, so, da je že dovolj snovi, tako nekateri mislijo, ampak potrebovali bi tudi določene nove. In mislim, da bi te nove snovi morale tudi postati bolj dostopne državam in pa podjetjem oziroma kmetovalcem. Gospa Arena. No, vi ste govorili o stopnah ostankov pesticidov pri uvoženih pridelkih. Rekli ste, da je stopna enaka kot pri pridelkih iz Evrope. E, komisija e, bi morala e, preveriti tudi, koliko je teh ostankov v hrani, ampak tega ne počnete zaradi določenih lobijev. To smo slišali. Kaj eh, boste naredili, ko gre za toksične ostanke pesticidov v uvoženih izdelkih? No, če pogledamo banano, eh, se pri eh, njeni pridelavi uporablja veliko pesticidov, ki pa nimajo ostankov, ampak imajo pa učinke na biotsko raznovrstnost. Torej, ti toksini mogoče nimajo uh, ostankov, ki ostanejo v hrani, ampak uh, slabo vplivajo na biotsko raznovrstnost. Uh, sama verjamem v nadzor na mejah, ko gre za nadzor hrane in pridelkov, ampak mislim, da ni dovolj sredstev, da bi ta nadzor okrepili. Sama sem se ukvarjala z Eh, prehajanjem lesa in pa debel čez mejo tukaj v Belgiji in eh, lahko rečem, da na določenih mestih to poteka povsem nezakonito. Kako zagotoviti pravi nadzor? Eh, vi ste rekli, da lahko nadzor na meji veliko naredi, ampak sama mislim, da temu ni tako, tako da bi morali ukrepiti nadzor glede toksičnih snovi. Gospa Spurek. Hvala. Glavni cilj kmetijstva je nažalost to, da se maksimizira proizvodnja in s tem dobiček za pridelovalce. In eh, to lahko naredijo tudi s pesticidi, s katerimi uničujejo naravo in človeško zdravje. Znanstveniki nevladne organizacije so to potrdili. Pesticidi škodijo vodi in zemlji. Eh, škodijo tudi drugim organizmom, naprimer ribam, eh, pticam, insektom in tako naprej in predstavljajo nevarnost tudi za potrošnike. Znotraj strategije od vil do vilic je eden od ciljev tudi proizvodna zdrave hrane s tradicionalnimi oziroma s trajnostnimi metodami. Ali nameravate omejiti uporabo pesticidov, in zmanjšati njihov vpliv na zdravje in okolje. Naj vas spomnim, da so zaprli eno pristanišče, potem ko so tam ugotovili testiranje na živalih. Eh, hvala. Thank you, Chair. I'm very delighted that we have this important discussion. And uh, let me start with a bit of a. Martin. No, e, zelo me veseli, da imamo to razpravo. Komisija je obljubila refit. E, že pred enim letom naj bi ga objavili, pa še vedno čakamo na njega. Mm, tukaj imam e, zelo velik, obsežen dokument, ki je plot parlamentarne raziskovalne službe v zvezi s to temo, ampak komisija pa ni še zagotovila tega, kar potrebujemo. In eh, zato me veseli, da bo komisija podala nekaj novih pobud. Eh, ena pobuda zadeva pospeševanje izdajanja dovoljen in pa eh, prepovedi. No, malo več podrobnosti me zanima v zvezi s tem. Komisija je rekla, da pri 50 odstotkih prošen gre za pesticide z nizkim tveganjem. No, kot da bi rekli, da pri 50 odstotkih eh, novih virov energije jih je, eh, torej, oziroma da pri novih um, virih energije je 50 odstotkov obnovljivih. Ampak te postopke je treba izboljšati in kaj bomo naredili v okviru 17. člena? Prihaja do eh, podaljšanja dovoljen pesticidom, ki imajo lastnosti, ki niso eh, skladne z zakonodajo in zaradi katerih jih ne bi smeli ponovno odobriti, ampak se to vseeno dogaja. Tako da mislim, da je to res nujna zadeva. Hvala, Tilimec, za zelene. Imamo smernice za oceno tvegan pesticidov, ampak eh, eh, te ocene niso zadostne za varstvo okolja. In uh, to zato, ker industrija in akademiki niso bili vključeni. In zato bi morali vključiti tudi znanstvenike, ki bi eh, podali tudi svoje strokovno mnenje o tem, kako se izogniti um, škodi, ki je povzročena pticam in drugim živalim. In zanima me, ali komisija posodablja trenutne smernice skupaj z neodvisnimi strokovnjaki in ne eh, z svetovalci ali pa eh, raziskovalci iz industrije. Ali se komisija strinja, da je potrebno zagotoviti to, da se eh, lahko tudi v zadostni meri opremo na vzajemne nadzore in pa eh, strokovna eh, znanja in članke. Eh, potem pa še podaljšanje dovoljenja za pesticide, ki imajo tudi toksične in kancerogene učinke. Ampak to vprašanje je že postavila kolegica pred mano. Zdaj pa gospa Hazekamp. No, Dobro bi bilo, če bi komisija povedala kaj o vprašanju, ki sem ga sama prej naslovila na računsko sodišče in sicer je šlo za integrirano obladovanje škodljivcev. Zanima me tudi, kaj bo komisija naredila za to, da eh, bodo pregledane tudi aktivne snovi glede njihove eh, dolgoročne toksičnosti in pa karcinogenosti potem ponovne odobritve. Kaj se je zgodilo zato, da bi končali um, pogosto podaljševanje dovoljen? Uh, ker smo mi o tem spregovorili že pred nekaj leti. Sama bi rekla, da se ni veliko zgodilo na tem področju. Komisija je spet podaljšala dovoljenje za 34 aktivnih snovi. Uh, ali gre tukaj za preobremenitev EFSE, zakaj komisija ne izvaja člena 21, tudi za snovi, ki jih je EK opredelila kot nevarne. E, za poksikolozol je to bilo že dovolj, e, opredeljeno leta 2010. E, e, torej, poksikolozol me zanima, e, kakšen je e, status te snovi po vseh razpravah, ki smo jih imeli že od leta 2010 naprej. Hvala. Komisiji bom zdaj dal deset minut, tri minute, oprostite, tri minute, um, zato ker potem nadaljujemo z novo temo in sicer koronavirusom. Zdaj pa morate odgovoriti um, tudi še na strategijo od Vildovilic. Hvala, se bom potrudila. Uh, delo na področju koformulanca. Um, dobro poteka in eh, na naslednjem stalnem odboru bomo to eh, predstavili. Ukvarjamo se s sinergijami in varnostjo. Glede mešanic je EFSA tudi naredila napredek in pričakujemo še dve poročili, končni poročili 1. aprila. No, glede mešanic eh, je to znanstveno zelo zapleteno vprašanje. Delo na tem področju še poteka. Mi imamo dva sistema in aprila bomo dobili poročili EFSE. Potem zmanjšanje odvisnosti, s tem se popolnoma strinjam. Vsi imamo isti namen. Treba je zmanjšati odvisnost in kmetom moramo pomagati pri uporabi integriranega obladovanja škodljivcev mislim, da uh, imamo tudi orodja na voljo, s katerimi bomo to naredili. Eh, pri eh, neonikotinoidih to ne bo šlo, ampak sicer pa potrebujemo veliko manj pesticidov kot pri uh, uh, sprejih. Nekateri neonikotinoidi so prepovedani in tudi niso dovoljeni za zunanje uporabo. Potem ste spraševali tudi o ekološkem eh, kmetovanju. Tudi tukaj se uporabljajo pesticidi, ampak imamo pa um, stroge omejitve pri um, bakrenem sulfatu. Kmete vedno spodbujamo naj zmanjša uporabo pesticidov, to več čas počnemo in tudi pri organskem kmetovanju se pojavljajo problemi s tem, tako da tudi to obravnavamo. Razvoj eh, pesticidov z nizkim tveganjem. Eh, to naj bi povečali celo na 200 odstotkov, smo slišali, to bi bilo res koristno. E, pripraviti bi bilo treba e, proces odobritve za industrijo, ki bo prilagojen posameznim snovem. E, vidim, da postajate že živčni, tako da upam, da bomo tudi kasneje imeli še priložnost za razpravo o tem. Ne, Saj nisem živčen, ampak uh, moramo pa eh, imeti pred očmi tudi zeleni dogovor. Pričakovanja so zelo velika in uh, upam, da bo DG Sante in pa uh, komisija odgovorila na ta pričakovanja. Hvala vsem uh, za uh, vprašanje in odgovore. Hvala za sodelovanje v tej razpravi. Zdaj pa se bomo lotili zadnje točke na dnevnem redu za danes do povdne. Um, ehm, to je koronavirus. Uh, dva govorca imamo, eden je tukaj, to je John Ryan, uh, druga govornica pa se je pojavila prek videokonference iz Stokholma. Upam, da bo delovalo. Ona je direktorica uh, eh, ECDC, centra za nadzor nad boleznimi, ni mogla priti v Bruselj, ampak vseeno smo si želeli slišati tudi njeno mnenje o širjenju koronavirusa. Gospod Rajen, začeli bomo z vami, kakih deset minut boste lahko govorili, ehm, da nam predstavite posodobljene smernice komisije v zvezi s tem vprašanjem. Like Hvala. No, rad bi vas obvestil o situaciji povezani s koronavirusom. Zdravstveni ministri so se prvič srečali 13. februarja, eh, da bi koordinirali eh, svoje odzive in pripravljenost. Takrat eh, je bilo v Evropski uniji Združen kraljestvu 44 primerov, zdaj pa smo že pri 3400 primerih po celotni Evropski uniji skupaj z Združenim kraljestvom, Monakom, San Marinom in pa Švico. Torej, lahko vidite, do kakšne razlike je prišlo v treh tednih. Večina primerov, več kot 2500 jih je v Italiji, razen na Kitajskem, od, um, so najbolj prizadete države tudi Koreja, Južna Koreja s 5000 primeri, potem Italija, ki jih ima 2500 in Iran eh, z 2300 primeri. V celoti je prizadetih 70 držav po vseh kontinentih, eh, ampak te države so različno eh, prizadete. ECDC e bo spregovoril kasneje. Oni zagotavljajo epidemiološke podatke in pa tehnične informacije za javnost in države članice vsak dan. Mm, imamo eh, podatke, ki pravijo, da je tveganje za okužbo pri ljudeh v Evropski uniji eh, od zmernega do visokega. Eh, mm, in situacija seveda ni povsod enaka. Ampak Evropska unija je še vedno v fazi omejevanja te bolezni in eh, vsi se osredotočajo na to, da bi epidemijo zadržali. Torej, treba je opredeliti um, grozde in pa um, ugotoviti eh, sledenje bolezni. Zdaj smo v tej fazi um, priprave. Poleg tega pa veliko vlagamo tudi v to um, pripravo, pripravo tudi na najhujše scenarije. Komisija um, je zato vključena v državah, da se pripravijo tudi na možnost. Um, Eh, večjega širjenja, treba je zagotoviti kapacitete, s katerimi bomo lahko sprejeli eh, potencijalno večje število bovnikov. Eh, Naprimer, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo v zdravstveni sistem več pacijentov, če bi bile te številke res visoke. Imamo tudi ranljivo populacijo ljudi, to so predvsem starejši, pa tudi ljudje s kroničnimi boleznimi. Pogovarjamo se tudi z državami članicami eh, glede eh, primernega financiranja za odziv na ta virus. Eh, in sodelujemo tudi glede izvajanja načrta za pandemijo, ki ga mora pripraviti vsaka država. Komisija države podpira z logistiko, z finančnimi sredstvi. Z njimi tudi sodelujemo pri koordinaciji našega odziva ampak eh, odzivi so v pristojnosti držav članic. Torej, eh, države razmišljajo o ukrepih, ki jo bodo sprejele, eh, komisija pa jih poziva, naj bodo ti ukrepi proporcionalni in izhajajoči iz znanstvenih dokazov, torej glede na posamezne faze epidemije. Te ukrepe je treba izvesti hitro, zato, da da se prekine prenos človeka na človeka in da se tudi zagotovi omejitev širjenja virusa. Naprimer, pri ukrepih gre lahko za naslednje primere, ampak ta seznam ni dokončen. Naprimer, eh, ocena glede javnih dogodkov, potem zapiranje eh, izobraževalnih ustanov, potem eh, zagotavljanje Eh, opreme za zaščito, predvsem v sektorjih in pa na področjih, ki so najbolj prizadeta, potem eh, da se um, pokliče na delo tudi naprimer študente in pa upokojene zdravnike. Mm, potem povezati se je treba z industrijo, ko gre za dobavo opreme, pa še pravne ukrepe imamo tudi, s katerimi bi lahko uh, prilagodili zakone glede karantene. To mm, so vse možni ukrepi. Eh, komisija je podala državam članicam eh, na svete v zvezi s tem in sicer na podlagi tudi na svetov Svetovne zdravstvene organizacije in pa centra ICDC. Eh, če sprejmemo prave ukrepe zdaj, bomo lahko bolezen zaustavili oziroma omejili in podaljšali čas za priprave na možen izbruh. Eh, čas, ki si ga zdaj še lahko privoščimo za pripravo, je res pomemben za to, da se bodo zdravstveni sistemi ustrezno pripravili, da um, bodo zmožni sprejeti vse potencijalne bolnike in da se pripravi tudi neko zdravilo. Zato komisija uh, priporoča, da države pripravijo svoje nacionalne ali pa regionalne načrte pripravljenosti. Poleg tega želimo, da bi države tudi komunicirale z javnostjo. Ozaveščenost je z pravimi nasveti res pomembna. In kot sem rekel že prej, upoštevati je treba dejstva in znanost ter zmanjšati dezinformacije in pa lažne novice, ki krožijo. No, komisija je v stalnem stiku z državami članicami, eh, uporabljamo različna orodja, eh, naprimer sistem eh, zgodnega upozarjanja in pa izmenjavo informacij. Potem imamo tudi odbor za zdravstveno varnost, tukaj se na visoki ravni srečujejo ministri za zdravje. Imamo pa tudi mrežo komuniciranja, to so ljudje, ki javnost vse čas obveščajo. In uh, s temi urodji vse čas delamo na tem, zato da bi uh, ustvarili sinergije pri sporočilih, ki pridejo v javnost. Eh, ne moremo izključiti, da se bolezen ne bo še razširila v Evropski uniji, ampak pomembno je, da koordiniramo naše ukrepe in uh, ukrepe bodo tudi bolj uh, trdni, če uh, bodo sprejeti v koordinaciji z drugimi državami. um, potrebovali bi evropski odziv. Svetovna zdravstvena organizacija uh, pa ne priporoča omejevanja potovanja ali pa trgovanja. E, mislim, da bi morali slediti uh, nasvetom uh, Svetovne zdravstvene organizacije in pa ECDC-ja. Um, in to so sprejeli tudi ministri 13. februarja. Začeli smo tudi s eh, postopkom naročanja opreme. Ta postopek poteka um, v okviru dogovora o medicinskih ukrepih. Trenutno še ne vem dosti podrobnosti, ampak eh, moram uh, vas upozoriti, da uh, obstaja pomankanje na trgu v tem trenutku in težko bomo zadovoljili vsem potrebam držav članic. Potem imamo tudi skupno ukrepanje, naprimer eh, na področju podpore laboratorijem za testiranje, potem vstopne točke v bolnišnice. Eh, mi smo tudi dejavni in pomagamo državam članicam pri tem. Potem imamo tudi eh, naše agencije, kot je ECDC, pa Agencija za zdravila in pa Agencija za varnost v letalskem prometu. Vse te agencije razvijajo različne materijale, s katerimi bodo pomagali v krizi. Eh, pomembno je, eh, da se zaščitijo notranje meje. Ministr za zdravje iz Italije in pa drugi zdravstveni ministri so se sestali tudi 26. januarja eh, in potrdili to, da je potreben koordiniran odziv so se pa dogovorili, da ni potreben nadzor na notranjih mejah. Svet ministrov se bo ponovno sestal uh, jutri, to so zdravstveni ministri, ki bodo prišli v Bruzel in komisija bo zagovarjala uh, proporcionalno skoordiniranje in pa ustrezne ukrepe in države bomo prosili naj opredelijo svoje potrebe po evropski podpori na različnih področjih področjih. Johannes Lukner je z mano, eh, odgovoren je za eh, ukrepanje v nujnih situacijah in eh, bi tudi lahko spregovoril. No, če bodo vprašanja povezana z njegovimi specifičnimi nalogami, bo tudi on spregovoril. Zdaj pa direktorica ECDC iz Stokholma. Hvala, da ste se nam pridružili. In... Hvala tudi sekretarjatu in pa tehnični službi parlamenta, da sta uspela premagati vse težave v zvezi s to videokonferenco v živo. E, treba se je bilo e, pravilno povezati tudi z našo spletno stranjo in pa e, tolmači. No, tukaj imamo zdaj neko napravo, Eh, IBM iz 60-ih let, ampak eh, očitno jo tudi potrebujemo. To je vse z moje strani, izvolite besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, za današnje vabilo. Rada bi vas obvestila in eh, zlasti razložila zadnjo oceno tveganja o izbruhu koronavirusa. Upam, da lahko vidite prosojnice o epidemiološki situaciji po svetu. Kot je že bilo rečeno, je zdaj že več kot 95 tisoč primerov okuženih. Naslednja prosovnica, prosim. Bi lahko to prikazali čez cel zaslon? No, v vsakem primeru bo na voljo tudi papirnata različica. Naslednja prosovnica, prosim. Tako, tule vidite situacijo po svetu, več kot 95 tisoč primerov, skoraj da 3300 smrti. Modri stolpci kažejo prenos in primere, ki so jih, eh, o katerih poročajo izven Kitajske. V zadnjem tednu smo bili priča več primerom izven Kitajske kot na Kitajskem. Tule vidite situacijo v EU v Združenem kraljestvu, EGP, Monaku, in San Marinu in Švici. Eh, približno 4400 primerov imamo in 120 smrti. Modri stolpci eh, so primeri iz Italije. In 21. februarja so poročali o štirih primerjih v roku dveh tednov pa se je število povečalo na več kot 3000 in to kaže na potencial tega virusa, kako hitro se lahko širi. V zadnjih dveh tednih so številke okuženih zrasle tudi v drugih državah, poleg Italije, torej tudi Franciji, Nemčiji in Španiji. Države EU so zdaj v različnih fazah. Od, v nekaterih državah še ni primerov V nekaterih državah članicah pa je število okuženih že precejšnje, obstajajo grozdje oziroma žarišča. Situacijo natančno spremljamo in nenehno ocenjujemo razvoj dogodkov. Zato smo objavili novo oceno tveganja prejšnji ponedeljek. To, je, to so že pete ažurirane informacije, odkar se je izbruh pričel. John Ryan je to že omenil tveganje za ljudi v EU, EGP in Združenem kraljestvu je zaenkrat zmerno do visoko. Ta ocena temelji na dejstvu, da številke okuženih rastejo, prav tako se povečuje tudi število primerov, ki niso povezani z okuženimi območji oziroma potrjenimi primeri. tveganje grozdov oziroma žariš eh, koronavirusa, ki bi bili podobni tistim v Italiji. Verjetnost za to v prihodnih tednih je zmerna do visoka. Verjetno bo prišlo do takšnih zbruhov kot v Italiji tudi v drugih državah. Zelo verjetno se nam zdi tudi, da se bo bolezen širila znotraj skupnosti v več državah, prišlo bo do obsežnejših izbruhov, prav tako pa tudi do primerov, ki k nam pridejo drugot. V oceni tveganja smo opisali več različnih scenarijev, dodali pa smo še odzivne ukrepe, ki bi po našem morali izvesti, ko se država znajde v določenem grozdu. Pri grozdu nič primerov še ni. Država mora preučiti svoje načrte za pripravljenost in biti pripravljena, da jih tudi aktivira. Grozd ena, scenarij ena je, ko se pojavijo primeri, ki pridejo v državo iz, od drugot je pa to število še omejeno. Scenarij dve, številke rastejo, primerov je vse več, prav tako se pojavlja vse več lokaliziranega prenosa v sami državi. Tretji scenarij pride do lokaliziranih izbruhov, ki se združujejo in se jih ne da več ločiti. Pritisk na zdravstvene sisteme je vse večji. In še scenarij, scenarij številka štiri zadnji scenarij. Tu gre za razmere, ko se bolezen hitro širi in zelo hitro širi in zdravstveni sistemi so preobremenjeni. Vse več je potrebe po um, intenzivni negi po pomoči na urgenci, prav tako obolevajo tudi zdravstveni delavci in ni dovolj osebne zaščitne opreme, prav tako morda tudi ni dovolj diagnostičnih zmogljivosti, ni dovolj testov. V tem trenutku eh, so nekatere države še vedno v prvem scenariju, večina jih je na poti v drugi scenarij. Rada bi ponovila to, kar je povedal že GD Sante. Zdaj bi morale države članice aktivirati svoje nacionalne načrte pripravljenosti, zlasti, ko gre za uh, postelje v bolnišnicah, uh, zdravstveno osebje. Prav tako morajo tudi okrepiti preventivne ukrepe v zdravstvenem sektorju. Kar zadeva podporo državam članicam, Imamo skupno ekipo SZO in ECDC, dva strokovnjaka imam, sta iz ECDC. Ta ekipa je bila prejšnji teden v Italiji, stopili so v stik z državnimi in lokalnimi organi, se pogovorili, kako je z izbruhom in o nadaljnih ukrepih se razpravlja v tem trenutku. Pripravljeni smo pomagati tudi drugim državam članicam če, bodo, če nas bodo za to prosile. V tem trenutku je 60 članov našega osebja eh, v skupinah, ki nenehno delajo na COVID-19, prav tako imamo od 31. januarja delamo na najvišji stopni pripravljenosti. Vsak dan objavljamo najnovejše informacije na naši spletni strani. Poleg teh dnevnih informacij objavljamo tudi, oziroma smo pripravljeni tudi podpreti države članice, recimo tako, da se odpravimo na teren, da se ogledamo, kaj se dogaja, lahko pripravimo smernice tudi nadaljavo prek videokonference, prek telefona, spletnih seminarjev, usposabljanja, lahko gre tudi za izmenjavo dokumentov, da države članice pripravijo svoje sporočila in tako naprej. Tesno sodelujemo s kolegi v GD Santes, SZO, zlasti Evropskim uradom, ampak tudi sedežem v Ženevi, pa tudi z drugimi CDC-ji v ZDA, na Kitajskem in v Afriki. Posvetovali smo se tudi s svetovalnim forumom na, na izrednih sestankih. Skušali smo izmenjati informacije in se pogovoriti, kako bo s strategijami testiranja in nadzora in kako te strategije prilagoditi razvoju dogodkov. To delo bomo nenehno opravljali tudi v prihodnje, nenehno ocenjujemo situacijo, posodabljamo številke primerov in zemljevide vsak dan. Poleg naše spletne strani pa imamo tudi poročilo o nevarnostih ECDC, ki ga lahko prenesete na svoj mobilni telefon in tam imamo poseben odsek za COVID-19, za koronavirus, prav tako se to tudi posodablja in do tega lahko dostopate svojega telefona. Hvala za pozornost in z veseljem odgovorim na vprašanja. Hvala lepa. Preden dam besedo članom, naj vas samo obvestim, bomo prihodni teden imeli zaprto sejo s koordinatorjem in komisarko Kirja Kides. Komisarka danes ni mogla priti na naš sestanek, bomo pa organizirali razpravo s koordinatorji in komisarko v četrtek eh, in pogovorili se bomo o koronavirusu, med drugim. Najprej gospod Lize. Madame Tardino, Madame Paulus, Madame Kosinska, Madame Azekamp.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 predvsem tudi ECDC. Situacija je težavna zame kot zdravnika in tudi, ko se pogovarjam s kolegi, zdravniki za virusno, oziroma strokovnjaki za virusna obolenja, težko podajo pravi odgovor. Tako da nikakor ne zavidam nikomur, ki mora v tem trenutku sprejemati odločitve. Moramo stati mirni. Pogosto se ponavlja brez panike, ampak. Uh, Saj vsi vemo, ko ponavljamo brez panike, prav to sproži paniko. Tako da moramo stati mirni. No, poleg tega obstajajo številne bolezni, ki vsak teden pobijajo veliko večje število ljudi, ampak situacija je vsekako resna in moramo stati previdni. Moram poslati prvo kritiko obima govorcema, če sem to prav razumel in pogovoril sem se s kolegom, se številke, ki jih je predstavil gospod Rajen v imenu komisije in številke ECDC razlikujejo in do tega ne sme priti. To se ne sme zgoditi, gospe in gospodje. Pred sestankom se moramo dogovoriti vsaj glede tega, da bodo številke enake. Eden pravi 3400, drugi pravi 4200. Tako ne gre. To se mora izboljšati. Nekaj moram še povedati, kar bo verjetno sprožilo nemir, ampak po mojem je treba dejstvom pogledati v oči. Obe številki sta preniski. Dosti več primerov je v Evropi, samo nismo jih še diagnosticirali. E, to lahko izračunamo pa v prostem izračunu. V Italiji je že 100 smrtnih žrtev, žal. In če izhajamo iz tega, da je na srečo, hvala Bogu, virus manj smrten, Eh, strokovnjaki pravijo, da nič cela pet odstotka obolelih, torej tistih, ki so okuženi z virusom, eh, tudi dejansko umre. To pomeni, če je že 100 mrtvih, je v Italiji vsaj 20 tisoč primerov in tem dejstvom je treba pogledati v oči. Po mojem velja enako tudi za mojo državo, za Nemčijo. Uradno se ne poroča o številnih primerih, uradno so številke približno 200 primerov, ampak po mojem so te številke dosti više, ker se ne testira v zadostni meri. Sicer ne priporočam, da bi zdaj testirali vsakogar, ki kihne, ampak eh, tisti, ki pa ima vročino, pa že. Koronavirus ne povzroča mm, zamašenega nosa, povzroča pa obole, eh, obolenja dihal. zaenkrat problematika še ni hudo resna. Vendar, če bi lahko vsaj omejili širjenje bolezni, zaustaviti uh, je verjetno ne moremo, bi s tem že marsikaj dosegli. Predsednik Sasoli je odredil določene ukrepe, ki jim nisem ogovarjal. Morda bi morali omejiti tiste stvari, ki niso nujno potrebne. To se mi zdi smiselno. In dogodek z Greto včeraj je bil že res na meji. Zakaj smo to dopustili, če naj bi vsi ti zodani dogodki odpadli? Drug teden poteka plenarno zasedanje, naj bi do tega prišlo ali ne, se še odloča. Če ga bomo izvedli, je treba poskrbeti za to, če bo kdo diagnosticiran, ko je v Štrasburgu moramo omogočiti varen prevoz nazaj, tako da ne bodo sodelavci kar naenkrat ločeni od svojih družin in da bo, eh, nekdo sloh, da bo kdo sploh imel možnost eh, prestati karanteno doma, ne v Štrasburgu. Če bi bilo treba, to treba storiti za vse, si kar predstavljate, kaj bi bilo, če bi se Ursula von der Leyen. Uh, okužila v Italiji in na, verjetno jo bi jo bilo treba prepeljati v Bruselj, ne more ostati v Italiji. No, zdaj pa še politični pozivi, nimam, uh, moj čas je zagovor je omejen, eh, potrebujemo več Evrope, več koordinacije. Priporočila se ne smejo razlikovati za enake situacije. Vem, da ima komisija omejene zakonodajne pristojnosti na tem področju, ampak politično gledano moramo nastopiti dosti močneje, dosti strože, pripraviti skupna priporočila, prav tako moramo tesneje sodelovati, zlasti, ko gre za eh, nabavo zaščitne opreme, ko gre za eksperimentalne terapije in razvoj cepiv. Glede tega bi prosil za dosti več od komisije, da se eh, stori več skupaj čim prej. Lahko bi povedal še dosti več, ampak zdaj gledam na uro in mislim, da je prav, da na tem mestu zaenkrat končam prosim, držite se tistih vprašanj, ki so v pristojnosti odbora in vi ne odločamo se o tem, kje bo potekalo plenarno zasedanje naslednji teden. In drugič, če bi se držali um, določenega časa, se bodo lahko oglasili tudi vsi drugi. To bi bilo odlično. In zdaj v imenu S in D. Gospa Guteland. Hvala lepa. Hvala predstavnikom komisije in ECDC za izvrstne predstavitve. Pomembno je, da smo obveščeni o najnovejših informacijah in da tudi mi storimo vse, kar lahko v Evropskem parlamentu in tako zagotovimo, da smo na preži, ugotavljamo, kaj se dogaja in da. In upam, da se bodo tega zavedali tudi zdravstveni ministri in da bodo storili vse, kar lahko, da bi preprečili nadaljne okužbe. In v najslabšem primeru, če se kdo okuži, da ima na voljo delujoč zdravstveni sistem, ki izvede ustrezno terapijo, postaje pravo diagnozo in uh, izvede potrebne korake. Samo izolacija, karantena, poskrbeti je treba, da to deluje ustrezno. Vse pa tega treba lotiti sorazmerno dosti bolje je, če ste lahko doma, če zbolite za koronavirus, ampak ne bi pa res smeli priti v stik z drugimi ljudmi. Peter je povedal, kako pomembno je, da eh, so številke, ki jih predstavljamo, enake. Z, najprej so govorili, da inkubacija traja nekaj dni, zdaj se je to podaljšalo že na par tednov. Tako da vlada negotovost. In to je treba nasloviti. Vem, da ste to poskušali zagotoviti vi v ECDC, ampak pojavljajo se drugi strokovnjaki v medijih, ki eh, povedo marsikaj, kar ni čisto jasno. In to se mi zdi škoda. Bolje je reči, da nismo prepričani, kaj se lahko zgodi namesto da se pretvarjamo, da smo gotovi in potem moramo mnenje spremeniti. Najpomembneje je zdaj ugotoviti, kako zaustaviti širjenje bolezni. Sama bi si želela, da ljudje v Evropi dobijo občutek, da mi eh, počnemo vse, kar je v naši moči, da bi preprečili širjenje bolezni. Zdravje je torej tisto glavno načelo, če se hočemo izogniti paniki. Sicer je morda treba v nekaterih primerjih zapreti šole, ampak včasih to ni potrebno. Dobro bi bilo dobiti na svete, katere preventivne ukrepe je smiselno izvesti, da se širjenje bolezni ustavi. Počasi bom zaključila. Ja če se ljudje recimo srečujejo na določenih dogodkih, ki niso nujni, to lahko pospeši širjenje bolezni in o tem bi se morali pogovoriti. O imenu Renew, gospod Stefanota. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte utilă. Hvala za predstavitev. Zelo koristna je bila vem, da se vaš center ne ukvarja neposredno s temle vprašanjem, ampak zanima me, kakšni so načrti za strategijo komisije, ko gre za pomankanje zaščitne opreme na trgu. Recimo, če bo, če bo to pomankanje čez čas še hujše. Ne smemo dopustiti, da bomo na koncu situacije, ko bo vsak skladiščil svoje, ne bo dopustil nikomor, da bo prišel do tega. Potrebujemo torej načrt B, eh, če se strateške rezerve kar naenkrat potrošijo, če se ustanove država članicah zaprejo, kakšne so strategije EU za izvedljiv načrt B. Eh, ne spomnim se zdaj imena aplikacije, ki ste omenili. Ali tam najdemo podatke za vse države članice? Hvala. Hvala. Gospa Tardino, za ide. Si, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorilo se je o Italiji, o situaciji v Italiji v tem trenutku. Italija je ena izmed tistih držav, eh, kjer eh, smo takoj posredovali realistične podatke o okuženih eh, osebah do danes. Mogoče temu ni bilo tako v drugih državah. To pa je imelo določene posledice za eh, našo državo tudi na gospodarski ravni, ne le pri njegi za okužene. Že nekaj dni prejemamo zahteve eh, različnih oskrbovalnih verik, ki želijo dodatne eh, dokumente o poreklu posameznih proizvodov. To je povsem neupravičeno in ogroža prosti pretok eh, blaga tudi znotraj Evropske unije. Poleg tega pa bo to vplivalo na strateški eh, sektor v Italiji, agroživilski sektor. in mislim, da bi morali sprejeti ukrepe in eh, zaščititi agroživilski sektor, ki je ključnega pomena za našo industrijo. Zanima me, ali poznate to vrstne primere, ali eh, je povsem jasno, da ni upravičeno zahtevati dodatne dokumentacije. Poleg tega ta načela ovirajo prosti pretok eh, in S tem eh, gre za poskus eh, blokade italijanskega izvoza. EFSA je potrdila, da se ta virus prenaša kaplično in eh, torej je nemogoče, da se z virusom okužite z zaužitvijo določenega proizvoda. Gospa Pavlos, za zelene. Najlepša hvala za najnovejše informacije in hvala tudi za to, da ste nas obvestili o tem, katere ukrepe bi morale države članice izvesti oziroma o tem, da svetujete državam članicam. Strinjam se s Petrom Lizejem, da je verjetno dosti več primerov, o katerih se preprosto ne poroča, ker eh, se ljudje ne počutijo prav zelo bolne in verjetno niti ne gredo k zdravniku prav tako vemo, da otroci pogosto ne kažejo nikakršnih simptomov, oziroma vsaj ne takšnih, da bi eh, sumili na hudo bolezen. Tako da je verjetno pri nas dosti več primerov, kot kažejo uradne številke. S Petrom Lizem pa se ne strinjam glede tega, če testiramo ljudi, eh, s, s pljučnimi obolenji, še vedno ne bomo testirali tistih, ki samo prenašajo virus in okužijo druge. Virologi pravijo, da so delci virusa kužni že če jih imamo v ustih, v požiralniku, ni nujno, da pridejo iz pljuč. Torej, ljudje še nimajo simptomov, pa so že izjemno kužni. SARS, na primer, je eh, bil nalezljiv, ko je že prišlo do okužbe pljuč. Mm, tu pa eh, so ljudje kužni zelo hitro. Zanima me, ali razmišljate o ranljivih skupinah imate kakšno orodje za nje. Recimo ljudje, ki živijo sami, nihče ne skrbi za nje, nihče uh, se ne pozanima, kako jim gre ali imajo kakšne simptome, ali pa brezdomci, ki so na ulicah, ki so dosti bolj izpostavljeni boleznim, ker srečajo toliko ljudi vsak dan, prav tako pa ne, ponavadi ne živijo prav zelo čistih prostorih, ki nikoli niso dezinficirani. Uh, ali pa ljudje, ki so v zelo majhnih prostorih, eh, na zelo majhnih območjih. Lesbos, recimo, centr morja, ki je bil zgrajen za 3000 ljudi, zdaj jih je tam več kot 10 tisoč in več kot 7 tisoč je otrok. Kaj pa vsi ti ljudje ali o tem, kakorkoli razmišljate? To je verjetno prostor, kjer bi se lahko virus zelo preprosto razširil zelo hitro. Hvala lepa, gospa Kopcinska, ki je tudi kontaktna oseba za ECDC. Pogodba ena, eh, člen 168 PDEU jasno pravi, da so države članice pristojne za organizacijo svojih zdravstvenih sistemov. In države članice morajo postati aktivnejše pri nacionalnih načrtih pripravljenosti. Opredeliti mora svoje zmogljivosti in povečati potencial za zdravljanje v bolnišnicah. Lahko gre za preprečevanje okužb. In zato se moramo pripraviti na naslednje faze, na potencialne scenarije, ki so v oceni tveganja, ki eh, jo je ECDC objavil v ponedeljek. Zlasti, ko gre za scenarij številka štiri zdravstveni sistemi lahko postanejo v tem primeru preobremenjeni, ker, je, ker se pravi tolikšna potreba po zdravstveni oskrbi. Če, potem je tu še vprašanje pomankanja diagnostičnih testov. Včasih se je pojavilo tudi pomankanje zdravil v Evropi in to lahko težave drastično poveča v, pri epidemiji koronavirusa. Vprašanje imam za komisijo. Ali je EU sploh lahko pripravljena na težave, recimo, če v naših lekarnah zmanjka zdravil? Kakšne, kakšni so načrti, kako zagotoviti dobavo, če, bo, če se bo ta epidemija v Evropi nadaljevala? Zanima me tudi, ali bo komisija pripravila načrte za boj proti zlorabi pristojnosti in dostop do izobraževanja, ne da bi pri tem kogarkoli izključili. Hvala. Hazekam, e. Gospa Hazekam zaguje. Veliko je že bilo storjeno, da bi zaustavili širjenje koronavirusa, ampak eh, dosti premalo pozornosti se namenja preprečevanju prihodnjih izbruhov gre za bolezni, kot so ebola, SARS. In bolezni, ki lahko pridejo z živali na človeka, z, z netopirjev, pa tudi drugih živali, kot koz in ovc, ki se jih uporablja tudi za pridelavo mleka. Gre torej za bolezni, ki lahko pridejo z živali na človeka. način, kako ravnamo z živalmi, lahko poveča tveganje za prenos eh, zoonotičnih bolezni. Kaj pa preventivno delo? Če bi zdaj v celoti prepovedali živinorejo divjih živali, morda kdo rekel, da to ni ustrezno. Ampak spomnimo se na epidemije SARS-a in MERS-a. Pa še drugo vprašanje. Kitajska je zaustavila trgovino s takšnimi živalmi. Ampak iz Wuhana še vedno prihajajo slike ko se z živalmi ravna neustrezno. Se lahko o tem pogovorite s kitajskimi sogovorniki? Hvala, gospa Magines. Najlepša hvala, hvala za tako pomembno predstavitev. Dve vprašanji imam. Kolegi iz ECDC ste opisali štiri scenarije, od ena do štiri. Kako se izogniti četrtemu scenariju? Ali eh, se temu sploh ne da več izogniti? Uh, bo do njega v vsakem primeru prišlo in imamo zdaj samo še nekaj časa, da se nanj pripravimo. To ni bilo čisto jasno, ko sem vas poslušala. Drugič, viri. O tem se pojavljajo številne špekulacije. Uh, Eh, ne pa dejstva. V, na Irskem je zbolelo kar nekaj ljudi, ki so prišli iz Italije in nekateri so potem delali v izmenah na urgenci. Tako da vidite, da je lahko vprašanje hitro zelo resno, ko gre za testiranje in širjenje. Nihče si ne želi panike, ampak v Kaliforniji so razglasili izredne razmere. Tako da gre za globalno vprašanje. Eh, politiki niso tisti, ki bi morali o tem odločati, strokovnjaki bi morali o tem odločiti in upam, da bomo to tudi imeli pri nas razpravo strokovnjakov. Hvala lepa za S in D. Gospod eh, Čuhodaru. Hvala lepa. Romunski zdravnik je dejal, da je samo vprašanje časa, kdaj se bo razglasilo pandemijo. Vse več eh, primerov imamo, eh, primeri izven Kitajske se podvojijo vsakih pet dni. Poleg številk, ki smo jih doslej videli, bi si želeli, da so državljani zaščiteni. Ukrepi so seveda pomembni, poskušamo jih izvajati. Zanima pa me, ali bo komisija eh, izvedla kakšne evropske preventivne ukrepe. Javni promet, potovanja, s tem se bolezen širi izjemno hitro. To so dejavniki tveganja. Na kitajskem so uvedli karanteno, tudi na japonskem se uporabljajo civilni ukrepi in tam so uspeli malce zaeziti širjenje. No, če pridemo do četrtega scenarija, ni več tako pomembno, kako hud je virus. Gre za samo število primerov. Naši zdravstveni sistemi niso enaki povsod in zato potrebujemo vse evropske, nadevropske ukrepe, da bi poskrbeli za takšne situacije. Vi pravite, da bi se lahko zgodilo, da bi bile zdravstvene zmogljivosti države, določene države, preobremenjene. Danes smo razpravljali o mehanizmu civilne zaščite, o dobavi zdravil in zaščitne in zdravstvene opreme, ampak kakšna je trenutna situacija in kakšna je bila situacija v primeru četrtega scenarija? Ali eh, je vse skupaj pod nadzorom, ko gre za dobavo zdravstvene opreme in zdravil? Hvala lepa, gospod Polčak pane predsedujoči eh, já budu pouze stručný a připojím se k Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko, pridružil bi se pozivu drugih, da ne ustvarjamo panike. Dve vprašanje bi zastavil. Najprej transparentnost in verodostojnost podatkov, ki prihajajo iz Kitajske. O tem smo pri nas govorili že zadnjič. Pravite, da moramo zaupati tem podatkom z določeno mero previdnosti. Ampak eh, videli smo, da se lahko številka v enem dnevu lahko dramatično spremenijo v primeru Kitajske. Pa še zanesljivost evropskih podatkov, tudi o tem je treba razmisliti. In še drugo vprašanje. Kaj pa učinkovito zdravilo, o nečem se poroča iz ZDA, bi to lahko delovalo, in potem še zaščitna oprema. Zdi se, da jo primankuje, predvsem za zdravstveno osebje. Mislim, da je čas, da eh, pričnemo prepovedovati izvoze takšne opreme iz Evropske unije. Na češkem smo to že uvedli in razmislimo o dodatnih ukrepih na tem področju. Se pa pridružujem pozivu gospoda Lizeja glede razvoja cepiv in zdravil. Hvala lepa. Gospa Moreti. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem vsem tistim, ki eh, delajo na tem področju. Seveda je pravilno, da smo zaskrbljeni. Normalno je tudi, da je nastala panika zaradi tega virusa med državljani. Mislim, da je to uh, povsem normalno. Ampak eh, politika eh, mora temeljiti na podatkih in na znanosti, kot je bilo povedano že prej. Gospa von der Leyen je dejala, da bo vzpostavljena delovna skupina in eh, da bo 13. Eh, potem začela delovati eh, ta skupina. Ampak zdi se mi, da je to že prepazno, kajti pravzaprav novice o tem virusu krožijo že mesece. Sem za Evropo in vedno zagovarjam idejo Evrope, ampak eh, oprostite, zganili smo se prepazno. Čas je, da eh, pospešimo naš odziv. 232 milijonov za zdravljanje in za preventivne ukrepe. Je res to dovolj? Ne, mislim, da bi bilo potrebno ta sredstva ukrepiti in tudi raziskave o cepivih. 20 milijonov je že bilo namenjenih. Ali to zadostuje? Ali pa bi bilo potrebno povečati tudi sredstva za raziskave, ki so ključnega pomena? Da ne govorimo o verih, ki bi jih morala Evropa dati na voljo gospodarstvu, kajti države kot so Italija, Nemčija in Francija so države, kjer naš produktivni sektor močno trpi. In sedaj se vrnimo k Italiji. Sem italijanka in sem ponosna na to, kako se je na virus odzvala moja vlada in pa moj predsednik vlade. Italija je najbrž storila to, kar druge države niso storile. Eh, strinjam se s Petrom Lizem, veliko več je primerov v Evropi, samo da mi ne vemo. Pri nas eh, jih je ogromno, zaradi tega, ker imamo velik nadzor v drugih državah eh, je bilo izvedeno zgolj na stotine testov, pri nas pa na tisočine. In eh, ta virus zadeva vse države. Ali se bomo vsi odzvali enako in Evropska unija bi pri tem eh, morala imeti vlogo upravljalca eh, ali pa se bomo znašli v situaciji, ker bodo nekatere države storile vse in druge nič. Ljudje pa potujejo in na ta način se virus hitro širi. Zaključujem. Mislim, da je naloga te komisije, da, eh, oziroma naloga tega odbora tudi, da pove, eh, kaj se bo zgodilo z naslednjim zasedanjem. Odgovorni smo za javno zdravje in transport na tisoče oseb v Strasburg lahko predstavlja tveganje, ki si ga morda ne moremo privoščiti. Hvala. Najlepša hvala. Konferenca predsednikov se je že odločila. Predsednik, tudi jaz, kot italijan, ne morem, da izprimem. Hvala lepa. Tudi jaz kot italijanka eh, lahko le izrazim zaskrbljenost. Eh, namreč eh, ta virus se izjemno hitro širi, veliko pa je tudi asimptomatskih eh, okužb. Rada bi izpostavila temo, ki me močno skrbi. vidimo, da ni ustrezne koordinacije med državami članicami ob spopadanju z to izredno situacijo. E, subsidijarnost je ključnega promena na področju javnega zdravja, ampak e, vse države članice morajo zagotoviti dodatne preventivne ukrepe za vse državljane Evropske unije. Trenutno nimamo niti minimalnih skupnih ukrepov v državah članicah in zaradi tega se ne bomo mogli skupaj boriti proti dodatnemu širjenju te epidemije, ki bi se lahko kmalo spremenila v pandemijo, na kar je upozorila že tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Bolj kot eh, vprašanje bi vam rada eh, predstavila eh, dve zahteve in sicer mislim, da ne zadostujejo ukrepi za širjenje dobre prakse. Kot je bilo že povedano, je bilo v moji državi izvedenih 30 tisoč testov, 3 tisoč in 89 oseb je okuženih testov. Eh, veliko pa je tudi eh, tistih, ki eh, ne kažejo nobenih simptomov. V drugih državah pa so uradne številke omejene na tiste, ki že kažejo simptome bolezni. Izmenjava informacij je sicer dobra, ampak moramo si zastaviti tudi določene kriterije, kajti vsega. ukrepi, ki jih države članice trenutno sprejemajo, ne zadostujejo. In še ena eh, zahteva. Na eh, ravni Evropske unije potrebujemo skupen protokol za eh, obravnavo vseh okuženih. Tukaj gre za zahteve glede izolacije oziroma samoizolacije. izolacije. Zavedati se je potrebno tudi, da bo to velik pritisk na zdravstveni sistem in zato bomo potrebovali tudi dodatna eh, finančna sredstva, da se bomo lahko soočili z eh, temi izrednimi razmerami. Ta virus eh, pa bi lahko privedel tudi do gospodarske recesije v Evropi oziroma v številnih držav članicah Evropske unije in zaradi tega bi Evropski parlament moral prevzeti svojo odgovornost in predvideti in bi moral predvideti ustrezne uh, finančne oziroma gospodarske ukrepe. Hvala lepa. Najlepša hvala, da bom besedo ECDC. Ali imamo še na voljo tolmačenje za naslednjih 5-7 minut, ker zamujamo. Hvala lepa, ECDC. Ja, yeah, thank you very much for, for the question. Hvala lepa za vprašanja. Številna vprašanja se nanašajo na številke in pa na možna razhajanja v številkah. Vedno znova prejemamo nova poročila in ta, hitro, ta situacija se izjemno hitro razvija. Nobenega presenečenja, eh, nobeno presenečenje torej ni, da obstajajo majhne razlike, ampak te majhne razlike ne bi smele biti razlog za zaskrbljenost. Rečeno je bilo, da je dejanska številka precej višja, eh, kot se poroča in to drži tako za to bolezen, kakor tudi za druge bolezni čeprav posebej to velja za tiste bolezni, kjer uh, ima velika večina obelelih zelo blage simptome in eh, morda uh, sploh ne obiščejo zdravnika. Imamo skupen protokol za nadzor te bolezni že od januarja. Imamo tudi skupna načela za poročanje o primerjih že nekaj tednov in ta protokol prilagajamo in sicer glede na pripombe iz držav članic. Omenjeno je bilo, da lahko okužbo prenašajo tudi tisti, ki nimajo nobenih simptomov. Nimamo eh, nobenih dokazov za to, ampak tudi zelo blagi simptomi eh, lahko pomenijo prenas eh, virusa. Včasih smo mislili, eh, da eh, nekdo nima nobenih simptomov, pa je pravzaprav imel samo zelo blage simptome. Razpravljamo tudi eh, z organi držav članic in sicer o razširitvi testiranja uporabljati bi morali sistem, ki ga imajo države članice za nadzor nad eh, gripo. Ta sistem bi morali uporabljati tudi za ta virus in to o tem bomo razpravljali v prihodnih dnevih in tednih. Veliko je bilo pa tudi vprašanj glede možnih scenarijev. Šlo je tudi za to, ali. Eh, se lahko izognemo scenariju številka štiri. Prepričana sem, da se temu ne bomo mogli izogniti uh, v vseh primerjih, ampak vsa prizadevanja, ki trenutno potekajo, in sicer na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, so namenjena predvsem hitremu odkrivanju primerov, uh, potem iskanju oseb, eh, s katerimi so bile okužene osebe v stiku, zato da bi vse upočasnili nadaljno širjenje virusa. Na ta način želimo zagotoviti, da eh, do vrhunca ne bi prišlo naenkrat, ampak da bi se krivulja upočasnila in to bi tudi eh, zmanjšalo pritisk na zdravstvene službe. Vprašanje je bilo tudi glede naziva ECDC poročanje o grožnjah. To je naslov. In vsakodnevne številke so eh, del dokumentov, ki jih lahko najdete eh, v tej aplikaciji ECDC. In sedaj eh, še najbolj izpostavljene skupine, o tem razpravljamo. Vedno, kadar se veliko oseb znajde na enem mestu, seveda obstaja nevarnost, eh, da se virus eh, hitro razširi. In glede na to, kako se situacija razvija z begunci, eh, se bomo morali s tem še ukvarjati. Na zadnje pa mislim, da moramo biti tudi zelo previdni in ne smemo sklepati, koliko je dejanskih primerov na osnovi števila smrtnih žrtev. Kaj ti dejanska stopnja smrtnosti je? izjemno različna glede eh, na eh, fazo izbruha bolezni in pa glede na posamezne skupine. Smrtnost je bila eh, izjemno različna na kitajskem v prvem valu izbruha virusa in potem v drugem in tretjem. Prepričana pa sem, da bo primerov več. Najlepša hvala. Dve minuti za Gedesante. Samo nekaj točk, glede na to, da nimamo časa. Na svetu ministrov se bodo ukvarjali z naslednjimi koraki, ne z tem, kar se je dogajalo prej. Predvsem je potrebno okrepiti zdravstvene sisteme. Evropska komisija sodeluje eh, z pristojno skupino, zato da bi ugotovili, kakšne so potrebe, kar zadeva opremo in pa mobilizacijo zdravstvenih sistemov. In potem še vprašanja, ki so bila zastavljena v zvezi z dodatno dokumentacijo za eh, izvožene proizvode. Nismo slišali, da bi, eh, mislim, nismo dobili uradnih informacij o tem, da bi katerakoli država uvedla dodatne ukrepe za proizvode iz Italije. želimo sodelovati z državami članicami in tudi z drugimi deležniki, ter se osredotočiti predvsem na ranljive skupine in tukaj tudi seveda povezava z eh, migracijami eh, in sicer eh, v državah članicah in pa na žariščnih točkah. Številni poslanci so zastavili tudi vprašanje glede farmacevtske politike in tukaj se pojavlja država z eh, eh, dobavo zaradi situacije na kitajskem. In Evropska komisija tesno sodeluje eh, z farmacevtsko agencijo. Sledijo razvoju in skušajo ugotoviti, ali obstajajo težave pri varni oskrbi eh, z hrano v Evropski uniji. Razvoj novih farmacevskih proizvodov in raziskave. Evropska komisija je vložila 100 milijonov evrov v zadnjih tednih v raziskavo o novih farmacevskih proizvodih in eh, pred nedavnim eh, je bil zaključen razpis za nove farmacevtske proizvode. Veliko je bilo vprašanj glede eh, preventivnih ukrepov. Eh, komisija je dala razpis, ki združuje 20 držav članic in pa komisijo. Eh, gre za dobavo kritičnih proizvodov, prepoved potovanja. Svetovna zdravstvena organizacija eh, ne priporoča prepovedi potovanja, ker eh, ta ni učinkovita. Eh, na ta način se ne moremo boriti proti tej bolezni. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Hvala lepa direktorju